Še kolegi, že propozo. Kolegice in kolegi, predlagam, da kar začnemo. Namreč današnja seja je izjemno pomembna, ogromno točk imamo na dnevnem redu. Že tako ali tako zamujamo, ker je ura 90 minut. Glede dnevnega reda sem dobila nekaj prošen, da obrnemo točke. 16. točka. Notranji trg storitev To naj bi preložili na naslednjo sejo. Enako velja potem tudi za obravnavo predlogov sprememb in za glasovanje. Glasovali naj bi aprila. Gospa Jezlovecka. Točka 19 in točka 38 sta obrnjeni, torej zamenjeni točko 18 bomo obravnavali na mesto točke 19, potem poročilo Moranša 3. Začenjamo z jutri. S to točko. Se pravi, ko gre za magnetna polja, elektromagnetna polja bodo torej na dnevnem redu najprej jutri zjutraj. To je torej spremenjen dnevni red glede sporočila predsednice, nikogar ni treba pozdraviti, ker nikogar ni v dvorani, nobenih gostov. Mimo grede naj povem še, da se naša seja prenaša po internetu. Sedaj pa tretja točka na dnevnem redu. Obravnavali bomo predloge sprememb in sicer pri šestih razrešnicah. 15 predlogov sprememb smo prejeli glede teh šestih predlogov. Štiri predloge v zvezi z razrešnico, ki so v našem pristojnosti našega odbora. Agencija OČA, potem CDFOP, ETF, kar zadeva splošno raz, razrešnico glede ključnega besedila. Štiri predloge sprememb smo prejeli strani gospoda Orija, s prvimi tremi se strinjam, s četrtim se ne strinjam v prvem delu. Posvetovala sem se z agencijo in s komisijo. Sama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 sixty five percent of the total volume of the cohesion fund at the end of two thousand and eleven to je torej predlagani ustni predlog spremembe o tem se bomo pogovorili kasneje potem agencija CDFO oziroma Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja. Gospod Öri je predložil en predlog spremembe, gre za proračunsko načrtovanje. Kolega predlaga, da nekoliko kritiziramo ta celoten postopek, ker je pretiran. Predlog spremembe 2 omenja strukturne ukrepe, ki naj bi jih sprejeli, zato da oblažimo trenutno situacijo. Ta predlog bi po mojem mnenju morali vključiti. Predlagam ustni predlog spremembe, s katerim bi v kontekstu tega besedila, pa tudi v preostalem besedilu, samo enkrat bom to predstavila, dodali naslednje. Better use of the center's recommendation and capacity building in the framework of the Hupin semester, notably when elaborating the annual growth survey and macroeconomic indicators puisque c'est la commission komisija seveda lahko to stori zato se moramo s tem predlogom obrniti na komisijo naslednja zadeva Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer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 uporabili formulacijo, ki sem jo predlagala že pri prejšnji razrešnici. Naslednja razrešnica se nanaša na Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Tudi tu predlagam ustni predlog spremembe. In sicer na začetku. Occupational safety and health can make a significant contribution to increasing the employment rate from the current 69% to the 75% set as the target in the Europe 2020 strategy. Um, and then we would go on. Na to pa bi se besedilo nadaljevalo v istem tonu, samo prilagodili bi ga agendi te agencije. Želite, da vse preberem? Ne? Dobro. ETF, Evropska ustanova za usposabljanje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 V čem je problem pravzaprav? Gre za problem s pogodbami, vendar ne v odnosu s komisijo, temveč z državo sedeža in loka, regionalnimi organi. Želim uvesti usni predlog spremembe, da se te stvari razjasnijo. Predlog spremembe številka 3, gospe Harkin, tega lahko sprejmem. tem bo ta evropska ustanova lahko lažje prevzela nadzor nad svojimi stroški. In še zadnja razrešnica. Pri Evropski ustanovi za usposabljanje smo že bili, sedaj se ukvarjamo z razrešnico za leto 2011 uspešnost finančno upravljanje in nadzor agencij. En predlog spremembe je vložila Jean Lambert. Predlaga, da se izboljša sodelovanje med posameznimi organi. Predlagam, da ta predlog spremembe sprejmemo in da dodamo še ustni predlog spremembe, v katerem bi povzeli vse tisto, kar sem povedala že pri predhodnih razrešnicah. Če se strinjate, bi sedaj kar odprli splošno razpravo, gospod Öri. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Nimam veliko za dodati k temu, kar ste sami povedali. Zabeležil sem si, da ste sprejeli večino predlogov sprememb. Pri nekaterih točkah še nismo prepričani, kaj se bo zgodilo, bomo počakali na glasovanje, predlagano pa lahko podprem. Hvala. Merci Bogu. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo morda? Ne. Ali pač gospod Cerkas? Ne, gospa predsednica, rad bi povedal samo to, da se naša skupina popolnoma strinja s predlaganimi spremembami. Mislim, da je to dobra priložnost, da še enkrat podpremo delo, ki ga upravljajo te agencije. Mislim, da bomo s tem tudi spolnili cilje iz strategije EU 2020 in zagotovili izhod iz krize. Hvala. Tudi naša skupina podpira predlagane spremembe. Hvala. Um, komisija, bi vi kaj povedali? Ne, komisija je zadovoljna. pri teh razrešnicah ugotavljam kot prvo, da je treba optimizirati sodelovanje med delom agencije oziroma štirih agencij in komisije. Vse štiri agencije so izjemno profesionalne, dobro delajo, tudi v stikih, ki jih imamo z njimi, to ugotavljamo. Potem je tu agencija iz Turina. ne vem, kaj se dogaja s pogodbami o. Ne vem, kako se temu reče, aha, o pogodbi s sedežem. Vedno se znajdemo pred paradoksom, namreč lokalni oziroma regionalni organi se kar nekako branijo agenci na svojem ozemlju. Tako da imamo vedno nekaj težav pri dokončnem sklepanju pogodb in dogovorov. Sicer v tem primeru razumem, da gre za problem regionalnih in nacionalnih organov, ampak kakorkoli že, tu se že spuščamo na področje subsidijarnosti, zato ne smemo presojati v teh zadevah. Glede CDFOPA, Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, pa lahko povem, da me skrbi dejstvo, da že več let nimamo direktorja tega centra. To se meni osebno zdi res nesprejemljivo nismo edini, ki podajamo takšne pripombe. Točka 9. Gospoda Bolona ni v dvorani, ga kdo nadomešča? Na sestanku je. Aha. Ja, škoda. Zato, ker pripravljam mnenje v našem odboru. V vsakem primeru bi moral biti na seji. Potem pa pojdimo naprej. Deseta točka. Mnenje gospe Jute Steinruck poročevalci v senci so v dvorani, če se ne motim, gospod Ori, gospod Penjo je tudi tu, gospa Lambert je tu, gospod Zubar pa se bo pridružila nekoliko kasneje. Torej, poročilo kolegice Steinruck, uporaba direktive 2004-25 o ponudbah za preuzem, točka 10 na dnevnem redu. Obravnavali bomo kompromisne predloge, sprememb, sedem jih je. Vloženih je bilo kar nekaj predlogov sprememb. Gre pa za mnenje, ki ga kolegica pripravlja za odbor Juri. Gospod Lena pa je zadolžen za to vprašanje v odboru Juri. Gospa Štajnrok, izvolite. Ja, Dobro jutro, najprej sem skupaj glede na prejšnje razprave smo vsi sklepali, da bo zelo težko doseči kompromisne predloge, um, ki bi jih podpirale vse politične skupine, ampak v nasprotju s prečakovanji smo na enem samem sestanku uh, oblikovali celih sedem kompromisnih predlogov. Kolegom in kolegicam se zato zahvaljujem. Hvala za dobro sodelovanje. Zdi se mi, da smo v osnutku poročila na eni strani lahko okrepili eh, tako interese delodajalcev, torej gospodarstva in pa tudi interese delojemalcev. Kompromis B se navezuje na eh, direktivo 2021 glede varovanja pravic delojemalcev ker prihajam iz socialdemokratske stranke, tudi iz socialistične skupine, je bilo to za me zelo pomembno. Želeli smo zaščititi pravice delavcev, ne glede na njihov status. Pri kompromisnih pogajanjih zato ni bilo, um, oziroma pri kompromisnih pogajanjih v zvezi s tem ni bilo kakšnih um, težav, tako da, kot sem dejala. Vse smo se lahko domenili. Gospod Eri, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Strinjam se s tem, kar smo ravno kar slišali strani gospe Štajnrok. Na začetku smo se nekoliko bali, namreč Zdelo se nam je, da morda nismo dovolj stvarni v svojem pristopu, sicer smo imeli dobre namene, želeli smo pomagati delavcem, ampak na koncu se nam je kljub težavnim pogajanjem uspelo dogovoriti, oblikovali smo kompromisne predloge, ki upoštevajo pravice delavcev, istočasno pa ne bomo s našimi predlogi kakorkoli ogrožili delovanja podjetij. Ti kompromisi so dobri in jih lahko podpremo takšne, kot so. Hvala. Hvala lepa. Filip Bio. Um, uh, Hvala lepa poročevalki za dobre sestanke s poročevalci v senci. Hvala lepa tudi za kompromisne predloge. Kar nekaj temeljnih težav smo imeli na sami poti. Mislim pa, da smo sedaj oblikovali nekaj, kar lahko v veliki meri podpremo. Na sestanku poročevalcev v senci sem se strinjal, da bom podprl vse kompromise razen enega, se pravi šest od sedmih kompromisnih predlogov lahko podprem. Predvsej koncesije je bilo tako za ene kot z druge strani, zato se mi zdi, da smo oblikovali besedilo, s katerim se večinoma lahko strinjamo vsi. Kompromisa A ne bom podprl, saj ne v trenutni obliki, zato ker nima smisla nasprotovati nadaljni liberalizaciji evropske zakonodaje na tem področju. Liberalizacija naj bi bila nekaj negativnega, ampak sam se s tem ne strinjam. Sem drugačnega mnenja, zato bi morali poskrbeti za to, da bodo vse prihodne spremembe evropske zakonodaje ustrezne, primerne, ne pa da samo zapišemo, da nasprotujemo liberalizaciji. To je sicer manjši pridržek, sicer sem zadovoljen z delom, ki smo ga opravili. Hvala lepa, gospe Steinruck za izbran pristop. Hvala lepa tudi kolegom iz ostalih skupin. Hvala lepa. Želi morda še kdo besedo? Ne, komisija. Komisije ni v dvorani. Kompromisni predlogi so tako ali tako odlični. Poročevalka, izvolite. Še en kratek komentar imam glede na to, kar je dejal moj predhodni, predhodni govorec. Mislim, da bi morali upoštevati vse učinke dosedanje liberalizacije v EU. Pomembno je, da delavke in delavci uh, ostanejo v središču pozornosti za nas. Mi smo odbor za mm, delo med drugim. V preteklosti v Evropski uniji ni bilo eh, postopkov liberalizacije, ki seboj ne bi prinesli negativnih učinkov. In zato moramo eh, delavke in delavce še posebej zaščititi. To mora biti v središču naše pozornosti. Ja, alo, do... Dobro. Lahko torej jutri glasujemo o tem mnenju. Odbor Juri bo o tem glasoval 19. marca. Naša poročevalka pa bo seveda v odboru Juri zagovarjala naša stališča. Na sestanku poročevalcev in poročevalcev v Senci bi lahko sodeloval tudi kolega, ki je pristojen za to vprašanje v odboru Juri. Zanima me, če se s tem strinjate, ker želimo uveljaviti svoje stališče, glede na to, da pripravljamo mnenje za odbor Juri.

Gospa Hirš je tu, gospa Moranša 3. Gospa Moran, bi vi povedali kaj več o elektromagnetnih poljih in trialogu? A, samo trenutek, da stvari nekoliko bolj uradno napovemo. Za voljo zapisnika nekoliko smo pospešili, se podali v prihodnost, smo pri točki 41. Ta se nanaša na pogajanja s svetom o elektromagnetnih poljih. Pogajamo se o direktivi, gospa poročevalka, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Vse kolege v odboru za zaposlovanje bi rada obvestila o tem, kako je potekal trialog. Imeli smo prvo kontaktno srečanje nekje januarja, ne spomnim se točnega datuma. kar nekaj težav smo imeli zaradi tega, ker se mora tudi svet lotiti tega vprašanja in vseh težav, ki jih prinaša nova direktiva. Zadeve so izjemno tehnične. Naš prvi trialog je potekal včeraj zvečer. Na tem prvem trialogu smo pometli z izjemno pomembnimi točkami, s tistimi, pri katerih se v celoti strinjamo. Potrdili smo tudi delovno metodo, ki smo jo sprejeli v našem odboru. Gospa predsednica je namreč želela, da se septembra še enkrat pogovorimo o predlogih sprememb, zato da bi naše besedilo uskladili z besedilom sveta. Besedilo sveta se je precej spreminjalo od enega predsedstva do drugega. Veliko težav smo imeli pri delu zaradi vseh teh sprememb, ki so se dogajale med posameznimi predsedstvi. Zahvaljujoč delu našega odbora nam je uspelo oblikovati veliko točk, s katerimi se strinjamo glede česa se še pogovarjamo, kaj ostaja odprto. Kot prvo, dolgoročni ukrepi. No, mimo grede naj povem, da je svet včeraj prišel na sestanek s strokovnjakom. Hvala Bogu. Je naša delovna skupina tega strokovnjaka že zaslišala, s čimer smo pridobili veliko tudi na času. Dogovoriti se moramo torej o strezni formulaciji. Kakšni so dolgoročni učinki? Kaj mora storiti Evropska komisija z vidika spremljanja? Namreč mi si želimo, da če bi znanstveno dokazali dolgoročne učinke, bi se morala tudi Evropa ustrezno odzvati. Druga zadeva rok za prenašanje te direktive. Verjetno se spomnite, da se s tem dosjejem ukvarjamo zelo dolgo. Že od leta 2004 se s tem ukvarjamo, takrat smo sprejeli direktivo, ki se ni izvajala. Včeraj sta svet in komisija predlagala, da bi bil rok za prenos direktive tri leta o tem se sicer nismo pogovarjali, ampak naše stališče, torej stališče poročevalcev v senci, mene je bilo enotno. Rekli smo, da želimo stvari pospešiti, rok za prenos direktive naj bo dve leti. No vse zadnje je to vprašanje, s katerim se okvarjamo več mesecev. Direktivo, ki se ne izvaja, imamo na voljo že od leta 2004. Skrajšali smo tudi rok. In sicer do oktobra 2013. Oni so želeli, da se rok prestavi. Želeli so, da bi mi zaključili s svojim delom aprila 2014. To bi bila slaba rešitev, zato ker nas takrat že čakajo volitve zelo slabo sporočilo bi v tem primeru pošiljali glede tega, kako napredujemo pri tem vprašanju. Zato mi želimo, da bi bil rok za prenos direktive dve leti. Ker jih je ta predlog nekoliko presenetil in ker niso navajeni delati v takem ritmu in ker mora istočasno pripraviti tudi ustrezni priročnik, praktični priročnik, ter skrbeti potem še za prenos. No, če bo ta priročnik pripravljen po tem, ko je direktiva prenešena, ne bo imel nobenega smisla. Naslednji trialog naj bi potekal 26. marca. Za ta krat smo prosili, da komisija pripravi časovnico v zvezi z delovnim načrtom, v zvezi s tem priročnikom, po možnosti naj oblikuje tudi rok za prenos direktive. Dobro bi bilo, gospa predsednica, da nadaljujemo v tem duhu dela, kot je bil prisoten včeraj na trialogu. Sodelovati bomo morali z vami, z poročevalci v senci, moramo pa res počakati na odziv komisije v zvezi s predlaganim dveletnim rokom za prenos direktive. Nekaj manevrskega prostora imamo, ampak mi ustrajamo na tem, da se stvari pospešijo. Gospod Serkas. Si, si. Hvala, gospa predsednica. Naša poročevalka, gospa Rapti, je skušala priti na sestanek, ampak ker ste predstavili to točko, ji žal ni uspelo priti pravočasno. Kot je rekla kolegica Moran Šatrije. Trialog je bil zelo pozitiven. Mislim, da smo lahko zadovoljni z delom, ki smo ga upravili. Kar o nekaj točkah smo se dogovorili, upam, da bo tak način dela potekal do konca. Vprašanje je zelo občutljivo. Sicer ne vem, kako bi v francoščini povedal to, kar v španščini zveni zelo dobro, ko povem na glas, ampak dobro bi bilo, če bi se tudi pri tem vprašanju čim prej dogovorili, dobro bi bilo, če bi spremenili roke. Upoštevati je treba seveda tudi znanstvene dokaze. Osem let, kot ste rekli, se že ukvarjamo s tem. Komisija se mi zdi, da je imela več kot dovolj časa, da je opravila vse študije in druge zadeve, tako da res ni treba ustrajati na triletnem roku za prenos direktive kajti ta direktiva je bila kar nekajkrat spremenjena, pravzaprav lahko sestavimo že celo Biblijo z vseh direktiv, ki so bile oblikovane na tem področju. Mislim, da bi s tem dosejem morali čim hitreje zaključiti. Če boste komisiji dali besedo, bi rad od nje slišal, da bo stvari pospešila, glede na to, da se dve večji politični skupini v parlamentu strinjata s krajšimi roki. Hvala. Želi še kdo morda besedo? Nekdo v dvorani, vendar ga slabo vidim. Nekdo maha, gospod Clark. Yes, you, Hvala, gospod predsednica. Vprašanje imam. Na kratko sem preletel predloge sprememb. Ko gre za izpostavitev sevanju, v predlogu sprememb pepe. Številka 6 piše 650 milisieverjev na leto, predlog 750 milisieverjev na leto, tako da ne vem, kolikšna naj bo potem iz dopustna izpostavljenost to vrstnemu sevanju. Sure Dragi kolega, Ali ste prepričani, da govorite o poročilu kolegice Moronšanje o elektromagnetnih poljih? Številka 15. Opravičujem se, poročevalke, prej ni bilo, oziroma potem ne bo z nami, zdaj smo zamenjali dnevni red. Smo na pri točki 41. Se opravičujem, predsednica. Uh komisija, bi želeli še kaj dodati k temu, kar ste povedali že včeraj na trialogu? Bi povedali kaj več o morebitni preložitvi roka? Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. No, sicer nismo bili predvideni, da se danes oglasimo v razpravi. Verjetno veste, kakšno je stališče komisije, ker smo ga izrazili včeraj na trialogu. Upoštevali bomo pomisleke parlamenta. Rekli ste, da dve skupini v parlamentu želite, da se ta rok skrajša. Po našem mnenju drži, da se direktiva sprejema z veliko zamude. Res je, da bi morali stvari pospešiti. Dejstvo pa je, da za ustrezen prenos direktive potrebujemo tri leta. Zato tudi tak rok bomo pa upoštevali pomisleke Evropskega parlamenta. Sam ne vodim teh pogajanj, tako da lahko samo izpostavim še enkrat naše stališče. Gospa Moran Šartrije, hvala gospa predsednica, hvala lepa tudi kolegom, ki so se oglasili v razpravi, hvala lepa vsem, ki ste delali na temi, ki nas podpirate. Rekla bi samo to in s tem opozorila vse kolege, da pridobljen čas pri delu na direktivi lahko pripišemo uspešnemu in učinkovitemu delu parlamenta. Nismo mi tisti, ki bi zamujali pri tem doseju, zato se mi zdi, gospa predsednica, da smo lahko nekoliko bolj zahtevni glede hitrejšega ukrepanja naših kolegov iz komisije. Dobro, res je, da smo se strinjali, da bi skrajšali rok za prenos na dve leti, kot je prvotno predvidela komisija. Sama poznam ta tehnična vprašanja, če jih obravnavamo zakonodajnega vidika. Tu gre za nujno vprašanje, ker gre za vprašanje zdravja. Mislim, da bi morali stvari opraviti v dveh letih. 26. marca bo potekal naslednji trialog. Do takrat bosta upan komisija in svet podala svoja stališča. Takrat bomo tudi ugotavljali, ali je možno na tem drugem uradnem trilogu stvari zaključiti. Sedaj pa prehajamo na točko 9. Končno. Gospod Boulon se nam je pridružil. Govorili bomo o mnenju, ki ga pripravlja za odbor Deve, gre pa za ustanovitev Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Gospa Mišel Strifler je poročevalka v odboru Deve. Gospod pripravljalec mnenja, beseda je vaša. Pet kompromisnih predlogov je bilo oblikovanih na podlagi 44 predlogov sprememb strani kolegov. Hvala, gospa predsednica. Se opravičujem, ker sem zamudil, ampak ravno sem, odeleži, sem se odeležil sestanka, kjer smo govorili o zdravju v Franciji in Romuniji in o demografskih spremembah. Pripravili smo torej predloge sprememb v zvezi s prostovoljskimi enotami, ki naj bi se hitro podale na tiste kraje, kjer je prišlo do katastrofe. Evropska unija na tem področju že deluje. 69 predlogov sprememb je bilo vloženih. Hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so aktivno sodelovali pri pripravi tega poročila. Hvala lepa za pomoč pri oblikovanju kompromisnih predlogov sprememb. Socialisti, liberalci in zeleni so nam pomagali, da smo oblikovali pet kompromisnih predlogov sprememb in en ustni predlog spremembe. Pri teh kompromisnih predlogov smo se dogovorili glede izbire in usposabljanja posameznikov, ki naj bi sodelovali v teh prostovoljskih enotah, ki se odzivajo na krizne situacije. Usposabljanje mora biti kakovostno, vsebina podpisane pogodbe, torej med enoto posameznikom in komisijo mora biti dovolj podrobna, zato da bomo vedeli, kakšne so pravice in dolžnosti vseh pogodbenih strank. Ustrali smo na tem, da se izbrani prostovoljci udeležijo stalnega usposabljanja in izobraževanja, da stalno pridobivajo znanje tudi med posameznimi namestitvami teh prostovoljskih enot. Se pravi, lahko bi oblikovali tudi neke vrste staž, pripravništvo, v okviru katerega bi lahko ti prostovoljci zaprosili tudi za nadaljne delo. To je rdeča nit, ki se je vlekla skozi vse te predloge sprememb. Hvala vsem kolegicam in kolegom. Če imate še kakšno vprašanje, sem pripravljen govoriti. Hvala lepa, gospod Antigoni Papadopolo. Potem gospod Harkin. Najlepša hvala, predsednica. Popolnoma podpiramo vse ideje, ki jih je predlagal gospod Bulon v svojem mnenju. Navedel je nekaj zanimivih stvari, ki so zdaj preoblikovane v kompromisne predloge. Omenjal je pomembnost usposabljanja prostovoljcev, potem tudi seznam predvidenih stroškov pri tem eh, početju in pa eh, uporaba znanja in izkušenj nevladnih organizacij na tem področju. Jaz podpiram te predloge in pozivam vse kolege, da jih prav tako podprejo, ko bomo o tem glasovali. Z gospodom Bolonom smo zelo dobro sodelovali in zato se mu še enkrat najlepše zahvaljujem. Gospa Harkin, najlepša hvala, predsednica. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za zelo dobro sodelovanje. Dosegli smo eh, kar nekaj kompromisov. Pri tem mnenju smo želeli upoštevati same prostovoljce, njihove mm, pogoje dela oziroma okoliščine, v katerih bodo delovali, tudi njihove potrebe. Poleg tega pa smo si ogledali še številne druge stvari, naprimer eh, socialno varstvo, ali pa morda 24-urno pomoč prostovoljcem. Vsi tisti, ki se bodo, eh, ki se bodo prijavili to schemo, bodo vsekakor imeli koristi od teh predlogov. Prav tako pa smo predlagali, da bi lahko prostovoljci se lahko prijavili za, eh, mora biti na pripravništvo, če bodo ta na voljo. Vsi prostovoljci bi morali imeti to možnost. Opravili smo dobro delo, za kar se zahvaljujem tako poročevalcu kot poročevalkam in poročam v senci. Hvala. Najlepša hvala. Želim morda še kdo besedo? Zdi se, da ne. Gospod Bolon, želite še enkrat besedo na podlagi tega, kar ste slišali strani kolegov? Ne. Jutri bomo glasovali o tem mnenju. Sedaj gremo na točko 11 na dnevnem redu. Besedo bo dobila pripravljalka mnenja, gospa Nadja Hirš, ki bo povedala nekaj več o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov. Gre za splošno uredbo o varstvu podatkov. Kolegica nam bo predstavila kompromisne predloge sprememb. To je mnenje, ki ga pripravljamo za odbor Libe. Poročevalec v odboru Libe je Jan Albrecht. Gospa Hirš, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na kratko bom predstavila dosedanja pogajanja o kompromisnih predlogih, ki smo jih opravili. Zahvaljujem se poročevalkam in poročam osenci za zelo dobro sodelovanje. Do zdaj smo imeli tri sestanke. Zavedamo se, da gre za zelo kontroverzno vprašanje in zato poskuša vsak od nas um, ohraniti um, ali pa zagovarjati precej eh, specifična stališča. Ampak mislim, da bomo jutri ali pa naslednjih nekaj dneh dosegli še ostale kompromise, ki so zaenkrat še odprti. Prvi še nedotočen kompromis je glede črnih seznamov, blacklists. Tu želimo preprečiti, da bi zaposleni, ki so naprimer aktivni v sindikatih ali pa v določenih odborih, eh, prišli zaradi svojega delovanja na črne sezname in zaradi tega tudi bili prikrajšani. Pri tem predlogu smo dosegli kar eh, veliko soglasje. Druga točka, kjer še ni dogovora, je soglasje, dajne soglasja k uporabi podatkov. Tu je še vedno eh, prisotno neravnovesje v eh, razmerju med delodajalci in pa zaposlenimi. Zaposleni morajo imeti možnost dati soglasja za uporabo svojih osebnih podatkov S tem predlogom bi lahko pokrili številne vedike, naprimer um, poklicne pokojnine, potem um, danje otrok zaposlenih v vrtce in tako naprej. Če grem naprej, na predlog spremembe 10, kompromisni predlog D se nanaša tu na pooblaščenca za varstvo podatkov. Tu želimo jasno povedati, da in da mora biti tudi pooblaščenec za varstvo podatkov dodatno zavarovan znotraj podjetja, torej da ga ne more podjetje kar tako odpustiti brez eh, razloga zaradi svojega delovanja. Tu pa imamo še drug kompromis D1, kjer smo zapisali, da lahko pooblaščenca za varstvo podatkov eh, um, nekako odpokliče podjetje samo v primeru, če za to pridobi soglasje vseh zaposlenih v podjetju. Potem imamo tu kompromisa E in F, ki se nanašata na uh, osebe, na katere se podatke, na, podatki nanašajo v enem letu. Seveda To so vprašanja, ki so tudi v pristojnosti odbora Libe in ne vem, ali se bomo lahko m, mm, domenili glede čisto vseh podrobnosti, ker ti veliko predlogov smo prejeli. Naslednji kompromis je kompromis G, ki se naša navodna izjava 125. Ta je navezana na uh, člen 82, tudi vsebinsko. In v njej je zapisano, da se osebni podatki lahko obdelujejo samo, če je o tem obveščena oseba, na katero se podatki nanašajo. To so to ne bi bili minimalni standardi, ki mora biti dogovorjeni tudi med socialnimi partnerji. In to smo še enkrat jasno zapisali v kompromisu G, ki se nanaša na 125. vodno izjavo. Kompromis H se nanaša na prenos osebnih podatkov med podjetji, znotraj podjetja in pa tudi znotraj Evropske unije. S tem je povezano poglavje 5 v sami uredbi in tam je vse skupaj zelo podrobno opisano. Če grem naprej, kompromis I. Tu je govora o delegiranem aktu in sicer gre za izvajanje tehničnih standardov. Tu smo dodali da je treba upoštevati tudi razmerje med stroški in eh, pozitivnimi posledicami. Se pravi, da podjetji ne smemo pa nepotrebno obremenevati s temi um, podrobnostmi. Potem imamo tukaj kompromis J. Kompromis J, ki je ključnega pomena. Omogoča državam članicam določeno mero prožnosti znotraj te uredbe. Zavedamo se, da je področje zaposlovanja posem v pristojnosti držav članic in svet je že nakazal, da želi imeti tu več porožnosti, kot pa je komisija, kot pa je komisija namenja. Seveda, nekatere države članice želijo večjo stopnjo harmoniziranosti oziroma harmonizacije postopkov. Um, na tem področju. Zato bomo kompromis, oziroma smo kompromis dosegli kar težko. V določenih državah so kolektivne pogodbe, um, imajo kolektivne pogodbe večjo vlogo kot v drugih, um, več partnerjev vpletenih pri pogajanjih in tako naprej, tako da je to zelo kočljiva stvar. Smo se pa tu uspeli dogovoriti. Odprto pa je še vprašanje, ali m, mm, lahko v določeni državi ali pa določenem podjetju doseže tudi dogovor, ki, je, ki ne dosega standardov v tem m, dokumentu, čeprav se s tem vsi strinjajo v podjetju. Naprimer, primer za to je uporaba m, službenega mobilnega telefona v zasebne namene. In naprimer, če se če zaposleni tak telefon zgubi, ali se potem lahko izbrišajo vsi podatki na telefonu, tako tisti, ki se nanašajo na delo v podjetju, kot tudi zasebni oziroma osebni podatki tega zaposlenega. V, teh, v tem primeru bi uh, s predlogom, uh, ki je bil podan, imeli možnost to urejati na smiseln način. Seveda pa bomo o tem še razpravljali. To je bil kompromis J. Zdaj pa zadnji kompromis, kompromis K, v katerem so omenjeni razni minimalni standardi. Naprimer, standard, ki pravi, da je treba zaposlenega obvestiti o tem, da se njegovi osebni podatki obdelujejo, da, eh, se, da obstaja prepoved naprimer um, prisluškovanja ali pa čez ali pa video nadzora in če se video nadzor želi izvajati, je treba zaposlenega o tem prej obvestiti. Potem se tu omenjajo tudi eh, analize podatkov oziroma presk, eh, um, vrednotene podatkov. Tudi o tem je treba zaposlenega obvestiti. Pojavilo pa se je še vprašanje, eh, v kolikšni meri lahko te podatke uporabljamo ehm, v um, zdravstvene namene. Torej, če naprimer priha, um, če se izkaže, da bi lahko na podlagi teh osebnih podatkov um, predlagali morda kakšne um, terapije ali kaj podobnega. Potem pa smo prejeli še nekaj drugih eh, predlogov sprememb, za katere pa ne vem, če je dobro, da jih, da jih podpremo. Predlagam, da bi to zavrnili, kajti odbor Libe je eh, prav tako prejel enake predloge sprememb in razvrstil jih v različne skupine, opravil celotno delo in ne vem, ali ima smisel to še enkrat ponavljati v odboru Empel. Zahvaljujem se vsem, ki so pri tem delu sodelovali. Delo je bilo naporno, vem, da nismo dosegli idealne rešitve, ampak mislim, da je to samo signal, da je to korak v pravo smer in da bomo s tem vsi zadovoljni. Hvala. Pa Lambert. Um, thank you, uh... Najlepša hvala. Hvala, gospe Hirš. Hvala tudi za izjemno dobro sodelovanje. Yeah vsemi eh, nami. Dobro smo delali in dosegli nekaj eh, kompromisnih predlogov. Vsekakor bomo večino predlogov podprli, vključno s kompromisom K, ki ga je poročevalka omenila ob koncu prispevka. In tu gre za kompromis, ki se nanaša na navzav med zdravjem in delom zaposlenega. obstaja pa področje, s katerim imamo nekaj težav in to je raven prožnosti, oziroma stopne prožnosti, ki bi jo ponudili uh, socialnim partnerjem. In ali bi morali ohraniti standarde v uredbi, ali pa bi jim ponudili določeno možnost odstopanja teh standardov. V besedilu je zapisano significantly undercut. Torej, to je še uh, stvar razprave. Tudi z ostalimi predlogi, ki omenjajo uh, nižjo stopnjo uh, oziroma nižje standarde, kot so oblikovani v uredbi, imamo nekaj težav. Sicer podpiramo uh, kompromis J skoraj v večini, ampak obstaja tudi nekaj uh, pomislekov. Glede delegiranih aktov podpiramo stališče poročevalke. In tudi mi se strinjamo, da bi to lahko prepustili odboru Libe, kajti Libe bo odbor, tisti odbor, ki bo imel najširši pregled na celotno uredbo in lahko bodo povedali, kaj se mi zdi primerno in kaj ne. Ne gre za to, da imamo mi tako radi delegirane akte. Um, da bi želeli to delo posebno prepustiti odboru Libe. Ampak kot sem dejala in kot je dejala poročevalka, je Libe bolj, uh, torej Libe bolj pozna celoten sklop oziroma celoten kontekst te uredbe in zato bi to morda raje prepustili njim. Hvala. Gospod Cerkas, morda še kdo za njim? Morda še kdo pred vami, gospod po tem gorjanu. Eh, hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gospe Hirš za predstavitev eh, kompromisov in pa hvala za dobro sodelovanje pri našem delu. Res smo dosegli kar nekaj kompromisov in kar zadeva ELS, lahko rečem, da bomo podprli vse kompromisne predloge. Nobenemu ne nasprotujemo. Na Še enkrat hvala in upam, da, bo, da bodo kompromisi podprti. Hvala. Gospod Serkas, na to gospod McIntyre. Hvala lepa tudi sam bi rad čestital gospe Hirš, ker je upravila pomembno delo. Poleg tega pa je bila zelo dojemljiva tudi za pomisleke iz naše skupine. Gospod Reimers mi je rekel, da predlogi sprememb 123. 24 in še nekateri morajo biti sprejeti. Sicer zaenkrat še ne moremo celoti podpreti tega mnenja, zdi se nam pozitiven, ampak vseeno si želimo, da bi bolj priznali pravice delavcev, želimo si, da bi vzpostavili ustrezen pravni okvir, tako za konvencionalne kot nekonvencionalne pogodbe. Hvala. McIntyre. Gospa McIntyre. Uh, Najlepša hvala, predsednica. Zahvaljujem se poročevalki za odlično upravljeno delo pri tem mnenju. Še posebej hvala za zelo dobro sodelovanje in za to, da ste upoštevali pomisleke različnih skupin in ste jih uskladili in oblikovali kompromisne predloge. Mislim, da sem že enkrat prej dejala, da se naši politični skupini zdi, da je namen te uredbe, eh, uredbe, da se ustvarijo jasni pogoji dela za podjetja. In varstvo oziroma obdelava posebnih podatkov je tu izjemnega pomena. 82. člen. V njem jasno piše, kaj želimo od držav članic. In mislim, da ne želimo preveč. Želimo ustvariti jasnost za mikropodjetja, MSP-je in ostala večja podjetja. Ne želimo jim nalagati prevelikih eh, bremen, ampak vseeno treba zagotoviti, da bo v njihovih eh, strukturah nekdo, ki bo skrbel za nadzor na temi podatki. Zakonodaja z področja varstva osebnih podatkov sicer že imamo, ampak zagotoviti treba, da ta predlog ne bo omejeval držav članic pri izvajanju te zakonodaje. Zato potrebujemo določeno mero prožnosti. Strinjamo se tudi z visokimi standardi. Želimo si okvira, ki bo tudi tistim državam, ki še zaenkrat, če ne zagotavljajo ustreznega varstva osebnih podatkov, eh, omogočil tudi izvajanje Eh, standardov, kot jih poznajo v drugih državah članicah. Podpiramo sicer načeloma skoraj vse kompromise, ampak kompromisa K pa ne. Načel, nimamo načelnih težav, ampak določene, eh, določene odstavke, naprimer stavek D, je preveč omejoč. Ne vem, kako bi to delovalo naprimer za banke in eh, preprečevanje goljufiji. Kompromisa E in F mislim, da naš odbor ni pristojen za določanje številk. To bi morali prepustiti odboru Libe. Sem pa vseeno vesela in lahko podprem eh, in lahko povem, da podpiramo številne kompromise. Še enkrat hvala, preočevalki, hvala. Želi še kdo besedo? Kot kaže ne, komisija tudi ne. Dobro. Potem pa lahko povem samo še to, da bomo o tem glasovali jutri. Odbor Libe pa bo aprila lahko upošteval tudi naše stališče. Zaključili smo z enajsto točko, tako da prehajamo na točko dvanajst. Obravnavali bomo kompromisne predloge sprememb kolega Sogorja. Gre pa za evropsko demografsko statistiko. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Thank you. I will speak in Hungarian. Najlepša hvala, bom govoril po mađarsko. Drage kolegice in kolegi, pred vami je nekaj, kar izgleda kot tehnično poročilo. No, gre pa za to, da potrebujemo enotne, eh, enotno metodologijo glede eh, obdelave demografskih statističnih podatkov, tako kot je, to poteka že naprimer na ravni Združenih narodov. Mislim, da bodo ti dokumenti imeli resne posledice. Še posebej, če si pogledate svet in njihov način glasovanja od leta 2010 naprej v zvezi s tem. tako z socialnega vidika, političnega vidika, bo to imelo posledice. Predvidene, pa tudi nepredvidene. Mislim, da to ni posem v duhu Evropske unije. Imamo države Srednje Evrope, Vzhodne Evrope, Balskih držav, Portugalska, naprimer, ki bodo izgubili zaradi tega predloga. Prejeli smo približno 50, oziroma prejeli smo 50 predlogov sprememb. Nekaj je bilo umaknjenih, eden izmed mojih, med drugim, pa je bil uh, neprimeren. Želimo zagotoviti, da bomo imeli enoten sistem za demografsko statistiko, ki se bo uporabljal na horizontalni ravni v celotni Evropski uniji. Ti podatki bodo zelo koristni v prihodnosti za uh, marsikoga. Odbor AFKO je o tem predlogu že glasoval in pri, Dejal je, da bi lahko države članice v določenih primerjih uporabile glasovanje s kvalificirano večino in se oprle na druge metode. Se pravi, da bi demografske podatke zbirale na podlagi druge metodologije. Pomembno pa je, da imamo v dokumentu člena 2 in 3, na podlagi katerih bo komisija prejela drugačne podatke, drugačne številke. Zelo pomembno je, da imamo v tem primeru tudi določeno kontinuiteto samih postopkov. Predloge komisije glede izračuna celotne demografske slike lahko podpremo, ampak če je to oblikovano za namen uh, glasovanja s kvalificirano večino, potem bi morali tukaj zapisati nekaj solidarnosti, solidarnosti za vse. Uh, V preteklosti sem že podaril, da imam nekaj pomislekov glede opredelitev in konceptov v drugem in tretjem delu dokumenta. Zelo pomembno je, da te podatke preučimo. Pa tudi četrti člen, četrti člen, ki govori o urbani demografski sliki in o namenu teh podatkov za uporabo na ravni Evropske unije. Mi moramo demografsko sliko gledati skozi prizmo mednarodnih standardov. Ampak, če si gledamo četrti člen, vidimo, da je tu pristop predlagan na nekoliko drugačen način. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da obstaja v Evropski uniji precej ljudi, ki nimajo dovoljene za stalno prebivanje. In to so podatki, ki se ne bodo upoštevali, kar bo posledično pomenilo, da eh, celotna slika ne bo realna. Pomembno je tudi, da imajo države članice dovolj um, prebivalstva, torej prebivalstva, ki je tu na, legalne, uh, torej na legalni podlagi, da lahko um, potem tudi um, prikažejo dejansko stanje vsi državljani oziroma vsi ljudje, ki živijo v Evropski uniji, morajo imeti enake pravice, morajo imeti pravico do tega, da lahko potujejo v drugo državo članico, da se tam preselijo, tam delajo in pošteno živijo. Mi ne želimo spodkopavati pomembnosti statistike. Obstajajo določeni koncepti, ampak koncepti morajo biti oblikovani na enak način v celotni Evropski uniji. Mi imamo težave z načinom uporabe teh podatkov, skratka, pred te načini se ne strinjamo. Mislim, da je zelo spred, oziroma da, mislim, da je sprejemljivo, da nekatere države članice svoje državne pošiljajo tujino in jih prejemajo, ampak to mora biti urejeno na pravilen način. Kontroverzi. Čeprav razumem, je to zelo polemično vprašanje in zaenkrat, če ni kompromisnih predlogov sprememb. Besedo predajem Regini Bastos, potem gospi Papadopolo. Gospod Bastos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por felicitar o colega. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej eh, želim gospodu Sogodju čestitati za poročilo in hvala tudi za to, da je eh, obral tako odločen pristop. Gre za pomemben dosje, ki je politično zelo občutljiv. Poroč poročilo bo imelo večje posledice za nekatere države članice, naprimer za Portugalsko. Portugalska je ena od tistih držav, ki bi lahko trpela zaradi tega poročila, če ne bo eh, v poročilo unesen dodaten sistem varovalk. Predlagala sem zato nekaj eh, predlogov sprememb, ki so ga podprli eh, kolegi iz skupine ALS. E Gospod Sogor je povedal, da mora svet glasovati s kvalificirano večino od leta 2014 najprej. Oziroma do takrat naj bi se to eh, glasovalo. Do takrat naj bi se glasovalo na tak način. Potem pa bi se to spremenilo, glede na število ljudi, ki dejansko prebivajo v posamezni državi članici. Treba je tudi upoštevati, da določen, določeni ljudje um, imajo zgolj začasno prebivališče v drugih državah članicah in tudi na podlagi tega bi se potem uh, statistični podatki spremenili. Ne na zadnje pa je tu tudi um, nezakonito priseljevanje. Nezakonito priseljevanje pa povzročajo razni dejavniki. Ampak tudi nezakonite priseljence bi morda morali upoštevati pri eh, obdelavi podatkov posamezne države. Poročevalcu pa je vseeno uspelo doseči uspešen kompromis in hvala za to. Kar nekaj razburjenja je povzročilo to poročilo, sama sem tukaj osupla in odkar je začela veljati Lizbonska pogodba, smo že ne trikrat spreminjali to vprašanje. Vsaka država članica ima sicer svoje statistične podatke in na tej podlagi potem lahko ugotavljamo, ali država članica izpolnjuje določila iz Lizbonske pogodbe ali ne, vendar ne vem, če je to res najboljša praksa. Gospa Papadopolo, na to gospa Harkin. Hvala lepa, predsednica. To je res zelo pomemben dosje in precej kontroverzen tudi. Precej časa smo uporabili za razpravo o vprašanju, ki ga je ravno kar izpostavila gospa Bastos, kvalificirana večina. Sama sem predložila predlog spremembe Kajti kar nekaj je bilo pomislikov tudi pri poročevalcu, ko gre za vzhodne evropske države in pa centralne evropske države, kajti te bi lahko utrpele določene pomankljivosti. Ampak dejansko gre tukaj za tehnično poročilo. Pomembno je videti, kako zagotoviti zanesljive statistične informacije, ki jih bodo prispevale države članice, 27 držav članic, te informacije pa bodo primerljive in zanesljive v preteklosti smo videli, da potrebujemo usklajene postopke pri zbiranju takih podatkov. Kajti, če niso usklajeni, se lahko ti podatki zelo razlikujejo. Zato je pomembno, da pripravimo ta dosje in da imamo ustrezne kompromise. Ampak tukaj ne gre samo za te kontroverzne poglede. Poročevalec je trudil vključiti precej terminologije, ki je sprejeta na mednarodni ravni. Recimo, govoril je o mnogih e, izrazih, o novih regijah. In to je morda nasprotju z konvencijo NAC, ki je mednarodno sprejeta. Kar nekaj nasprotujočih si predlogov sprememb je bilo predloženih strani poročevalca socialisti so precej razpravljali o tem in sprejeli smo štiri pomembne zadeve. In sicer, da ne smemo sprejemati nobenih sprememb opredelitev pojmov v členu 2, eh, pa tudi, ko gre za vprašanje stalnega bivališča. Eh, držati se moramo mednarodno priznanih izrazov. Poleg tega ne smemo spreminjati namena te uredbe. Člen 4. Tukaj se osko sredotočamo na potrebne podatke. Ne smemo se sklicevati na um, romanje zaradi verskih razlogov. Zato smo uh, tudi zavrnili kar nekaj predlogov gospoda Sogorja, kaj ti na glavo bi postavili predvsej drugih ureditev in tukaj bi povzročili neko verižno reakcijo. Poročevalec namreč predlaga specifične opredelitve pojmov, ki pa niso sprejeti in ki se niso uporabljali eh, v drugih, eh, mnogih drugih uredbah, ki jih je sprejela komisija. In eh, zato smo skušali pospešiti razpravo. Kot poročevalka v senci socialistov in demokratov sem predložila kar nekaj predlogov sprememb in res upam, da da bomo z namenom dokončanja tega dosjeja uspeli podrobno preučiti vse te predloge, kajti tudi znotraj ELS eh, e imajo nasprotujoča si mnenja. Celotna stranka ne podpira enako, skupina ne podpira enako eh, vseh predlogov gospoda Sogora imamo deklaracijo NAC, Združenih narodov in ta je nasplošno sprejeta, zato Evropska unija ne more imeti drugačne terminologije. Vsekakor pa ne moremo sprejeti nobenih sprememb, eh, ko gre za um, verska romanja in pa ko gre za opredelitve pojmov. In v takem duhu sem predložila uh, predloge sprememb. Zato tudi spodbujam vse poročevalci v senci, da spremejo te predloge in da potem nadaljujemo. Bastos, ne si je padko. Gospa Harki, gospa Bastos, vi pa ne prepričujte tam, gospi Moran Šatriji. Gospa Harki in potem gospod Öri. Eh, Hvala, predsednica, to je res precej kontroverzen dokument. Vsi se zavedamo dejstva, da potrebujemo točne, dosledne, primerljive statistične podatke, ampak če gre tukaj za politične rezultate oziroma posledice, potem pa stvari niso več tako preproste. Želimo se čim bolj tesno držati besedila sveta. Prejeli smo kompromisne predloge sprememb socialistov in te lahko v večini podpremo. Imam pa komentar v zvezi s členom 2, prvim odstavkom, točko D, pod odstavkom 2. Eh, gospa Papadopolo je to že omenjala. Gre za opredelitev pojma običajnega prebivališča. Predlog socialistov je naslednji. Običajno prebivališče je tisto mesto, kjer oseba prebiva čez dan, eh, običajno prebiva ne glede na občasno odsotnost v besedilu sveta. In tudi v uredbi eh, iz leta 2008 o eh, demografskem štetju je napisano, da gre tukaj za začasne odsotnosti zaradi eh, različnih namenov, recimo rekreacijskih namenov, verskega romanja in podobno. Ko sem to prvič prebrala, sem se spraševala, zakaj potrebujemo take primere začasne odsotnosti. Ampak, kot sem že rekla, to je že del uredbe 2008 in zaradi doslednosti bi si morda to lahko še enkrat pogledali in ugotovili, če to lahko podpremo. Za me to gotovo ni nekaj, na čemer bi se lomili zobe, ampak če želimo eh, doslednost, moramo to preučiti. Potem je tukaj še nekaj, kar je omenil gospod Sokor, gre za trajanje. Za čas, trajanje tistega časa, ki ga oseba preživi uh, na kraju običajnega prebivališča. Predlagano je bilo, da bi bilo to pet let. Naša skupina meni, da je besedilo, ki ga je predlagala komisija in ki ga je podprl svet, boljše. 12 mesecev je po našem mesecu boljše, gospod Sogor pa je predlagal 5 let. Ampak teh 5 let nimamo nikjer uh, v drugih mednarodno uporabljenih dokumentih, zato bi ostali na 12 mesecih, kot je to predlagala komisija in kot je to podporil tudi svet.

Najprej bi se odzval na to, kar ste povedali, gospa predsednica. Mislim, da nihče ne postavlja pod vprašaj način odločanja, ki je bil sprejet po Lizbonski pogodbi. Ne, ni tako. Gre za neke vrste statistični aparat, mehanizem, ki ga tukaj potrebujemo in ki nam bo omogočil, da v določeni točki ugotavljamo, koliko je ljudi na ozemlju določene države članice. Zato gre, gre za demografske statistične podatke in mislim, da se je pomembno zavedati, da to vpliva tudi na ponderiranje uh, pri drugih statističnih podatkih. No, ko pa gre za statistične podatke, tukaj gre za znanost, za statistično znanost, ki jo zelo spoštujem. Sam sem delal nekaj časa eh, z ljudmi uh, na tem področju, tako da imam nekaj izkušenj. Zdaj pa še ena stvar šlo bo za opredelitve pojmov. Habitual residence, običajno prebivališče, kako o, uporabljate ta koncept, kako določate populacijo. Nekaj besed o tem, če snim. 12 mesecev je po mojem mnenju prekratko obdobje. Tukaj ne govorimo o nekem novem postopku. Statistiki uporabljajo tak pristop že dolgo časa, ko uporabljamo običajno prebivališče, to je običajni koncept, ki se ga uporablja. Referenčno obdobje je običajno bilo deset let in mislim, da je to logično, kajti štetje, demografsko štetje se izvaja vsakih deset let v državah članicah in to se potem uporablja za podlago za izračune. V posameznih državah članicah si potem lahko sporočajo podatke tudi na letni podlagi. In čeprav razumem komisijno logiko, želijo zdaj posodobiti svoje stike z nacionalnimi statističnimi uradi. Tako kot vidite nacionalne statistične podatke, na letni ravni se potem to vključi v naše izračune. Mogoče je to do, dobra ideja, mogoče ne. E, razumem pa pristop komisije, želijo stvari pospešiti, ne želijo imeti več dvoletnega odloga, ampak samo enoletnega. Ko gre za predlaganje statističnih podatkov. In to lahko razumem. Teže pa razumem naslednje običajno prebivališče, koncept običajnega prebivališča. To pomeni, da običajno stanuješ na določenem mestu. Ali potrebujemo neke vrste zavezo te osebe glede na državo, v kateri običajno prebiva. Tukaj ne govorimo o populaciji, ampak o, o posamezniki. Brez družin ti, te družine eh, lahko bivajo v drugih državah članicah, imajo obveznosti v drugih državah članicah, delajo druge, redno se vračajo domov, taki posamezniki ali pa tudi ne. Tudi sam vse čas potujem med Bruslom in Mačarskom in vem, da je veliko ljudi, ki potujejo z menoj, španci, italijani, Oni sicer imajo stalno prebivališče, ampak se vas čas premikajo. Torej 12 mesecev. To običajno manj, kot pa traja eh, običajna delovna pogodba. Ta traja uh, tri ali štiri leta. In če imate pogodbo o delu za tri ali štiri leta, to še ne pomeni, da ste belgic, belgijec. Mogoče ste francoz, mačar, romun, vi ste enostavno tukaj, ker imate pogodbo o delu. Tukaj izvajate svoj poklic. Potem so tukaj še napotitve ljudi, ljudi se pošilja v tujino zaradi kakršnega koli razloga za določeno trajanje, zaradi različnih razlogov. Ne vem, če ima Marian prav, ko pravi, da nimamo petih let v drugih mednarodnih dokumentih, da nimamo tega koncepta petih let. Eh, razumem koncept eh, stalnega prebivališča in ta je dejansko temeli na različnih konvencijah in eno od njih tudi govori o petih letih pa potem v posebnem primeru ne govorimo o trajnem prebivališču in v skladu s statističnimi ukrepi bi to bilo potem pet let. Imamo torej ljudi, ki bodo vsaj eno leto stanovali v neki drugi eh, državi. In vsaj eno leto moramo imeti za prak. Tako da to zdaj lahko zaprem to temo. Govorili smo o statističnih podatkih, o naravi statističnih podatkov. S tem bi zdaj zaključil. Če prav razumem, je bilo v svetu to brez težav, vse je šlo skozi zelo eh, gladko. Na sestanke so prišli statistični strokovnjaki, ti so predlo eh, preučili predlog, imeli predloge, vsi so bili zadovoljni in se strinjali. No, ampak vmes smo potem sprejeli Lizbonsko pogodbo in verjetno se spominjate, ta postopek je potekal kar nekaj časa. Lizbonska uh, pogodba pa prinaša določene posledice glede statističnih metod, ki jih uporabljamo pri izračunih. In parlament je potem uh, začel delati nekakšen problem iz tega. Vse skupaj smo začeli izpodbijati, kajti tukaj uh, gre za politične posledice, ki jih nismo predvideli. Tukaj ne postavljeno pod vprašanj strokovno znanje naših statistikov, ampak ko so ti statistiki upravljali izračune, mogoče še niso upoštevali vseh namenov, za katere se bodo ti sklopi statističnih podatkov v prihodnosti uporabljali. Recimo, ko gre za posledice eh, na procese odločanja. Recimo, če pogledamo svet ali pa komisije, še nikoli nisem naletel na model, ki bi nam res natančno predstavil, kako bo vse skupaj vplivalo na procese odločanja, kako bo so razmeri med posameznimi eh, državami članicami. Take preučitve nisem videl. Če bi imel nekaj opremljivega, bi o tem lahko premislil, ampak zakaj zdaj gre? Ali gre za problem, ki je zelo obsežen, ali ga moramo resno upoštevati? Lahko bi imeli metodo obračunavanja, kjer bi recimo imeli 100 tisoč ljudi, ki bi pripadali določenemu ozemlju, pa to sploh ne bi znatno vplivalo na politično odločanje. V drugih okoliščinah pa bi lahko še manjša populacija vplivala na uh, mehanizem odločanja. Ampak, kot sem rekel, primerov nismo imeli pred seboj. Če bi jih imeli, bi potem lahko dobili temo za razpravo. Gospod Šogor je predlagal pet let. Mogoče je to dobra ideja, ne vem. Tako ali tako je pred nami trialog in v pozavi s trialogom lahko pride do izmenjave argumentov. Lahko dobimo priprešljive dokumente, opremljive primere, ki nam bodo pokazali, da določena metoda ne bo vplivala na državo, članico A, B ali C. In res potrebujemo konkretne primere, na podlagi katerih bomo lahko premislili. Zato pozivam svet, naj nam jasno pokaže, kako bi zadeve vplivale v praksi. Potrebujemo morebitne posledice, tako bomo potem lahko nadaljevali razpravo. Toliko z moje strani za enkrat. Nismo prvič v taki situaciji, ampak vsekakor pa smo v času, ko mora Evropski parlament. Eh, misliti tudi na svojo politično vlogo. Obravnavati moramo nekaj občutljivih vprašanj in mi se strinjamo s tem. Euh, ja, nekateri govorijo precej dolgo, tako da bi vas pozvala, da boste kratki in jedrnati. Madam, če, uh, briefly, surely... Uh, gospod Ungorjano, hvala lepa, gospod predsedujoča. Cilj vsega tega je bil, da bi dobili zanesljive statistične podatke. To je bil namen celotnega projekta. Ko pa gre za koncepte, recimo, običajnega prebivališča, je to neke vrste recept za nezanesljive, celo kaotične statistične podatke. Če si pogledamo drugi člen, ki govori o običajnem prebivališču in pa obdobju 12 mesecev, lahko rečemo, da je osnova tega koncepta, da se nekdo šteje, če je določen čas preživel na določenem mestu in to je zelo ohlapen koncept.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 prvič govorili o prelogu, smo ugotovili, da je tukaj kar nekaj točk, ki po mojem mnenju niso ustrezne. Šlo je tudi za etnično pripadnost. Ampak to je bilo dobro obrazloženo, tako da me to kar veseli. So pa tukaj še drugi koncepti zajeti v besedilu, recimo državljanstvo. Irci in Italijani bi po tem konceptu eh, bili največji državi, kajti razpršeni so po celem svetu in jaz mislim, da ta koncept ni zanesljiv. Gre za to, da dobimo ustrezne politične podatke in da se zavedamo tudi političnih posledic, ko gre za glasovanje s kvalificirano večino, je po mojem mnenju to nesmiselno. Zakaj? Recimo, če bi zdaj imeli 6,5 milijona nizozemcev in pa 12 točk, potem pa vzeli Romunijo z 21 milijoni prebivalcev, gre za eh, večjo državo, oni pa imajo 13 točk. Če bi želela vplivati na to, in poštevati tudi politično dimenzijo bi bilo to nemogoče. Potem še ena stvar, če se vrnem na teh pet let. Kaj storimo z ljudmi, ki pet let preživijo v drugi državi članici? Ti spadajo pod tisto državo, v kateri bivajo tam imajo zdravstveno varstvo, tam plačujo za stanovanje in eh, menim, da ne moremo sprejeti teh petih let. Potrebujemo dobre kompromise in sama se trudim v tej smeri. Besedilo sem dobro preučila, tisto besedilo, ki ga je preučil svet in na podlagi tega si lahko pripravim svoje mnenje. Ne strinjam pa se s tistim, kar je predhodno povedala kolegica. Hvala lepa, tudi sama imam dve pripombi s tem v zvezi. Dejstvo je, da kot pravi gospod Ri, prihaja do številnih sprememb pri demografski statistiki. Nekoč smo delali to vrstne statistične podatke vsakih deset let, ne vem, v 18. stoletju, ko so s konji potovali na okrog in šteli prebivalce. Od takrat pa so vse stvari spremenile, statistične metode so se spremenile in nam tudi omogočajo, da zbiramo bolj ciljno usmerjene podatke. Sicer nimamo na voljo vedno dovolj podatkov, ne zbiramo vseh podatkov, bomo videli, o čem vse bomo glasovali. Dolgo časa smo potrebovali za ustrezne številke. Na področju demografije se mi zdi, da je statistika dosegla velik napredek. Pri tem napredku pa je seveda treba zagotoviti to, da bo stvarnost merjenega ozorca bila primerna instrumentom, ki jih uporabljamo za merjenje populacije. ni na ključje, da so statistiki potrdili predlog komisije. Namreč ti predlogi so z znanstvenega vidika gledano dobro utemeljeni. Pomembno je, da se vse izvaja tudi čim bližje osnovni ravni na terenu samem. Opredeliti je treba običajno prebivališče, ki je zapisano v členu 2 in ugotoviti, kako se to navezuje z opredelitvijo v členu 4. V členu 4 najdemo opredelitev, ki je nekoliko bolj tankočutna. Ta člen je namreč vezan na vprašanje večine, na uporabo statističnih podatkov. Se pravi, tu potrebujemo glasovanje s kvalificirano večino. Kompromisni predlog skupine SD omogoča, da upoštevamo te specifične značilnosti statističnih podatkov iz četrtega člena. S tem bi lahko oblikovali tudi splošne pogoje, kako opredeliti prebivajoče prebivalstvo. S tem bi tudi dosegli koristen rezultat. Sicer razumem tudi stališče gospe Harkin, ki pravi, da je odprta za to možnost pod pogojem, da ohranimo tisto točko, ki jo je potrdil tudi svet. V mislih imam referenco na predhodno besedilo, ki se nanaša na pogoje, na opredelitev običajnega prebivališča vključili naj bi tudi kategorije, ki so presenetljive, ne vem, odkje so vse to povlekli. Ne vem, versko, romanje, zdravljenje. Meni se res zdi to osupljivo in presenetljivo. Dobro bi bilo, če bi sklenili kompromis. Zanima pa me, kaj Evropska komisija meni o tem. Še gospod Tomas Mann dobi besedo. Zdaj. Hvala, predsednica. Običajno si prizadevamo k soglasju in če zdaj spremljam razpravo, smo še daleč vsak k sebi. Ko zdaj vidim, kako različne, uh, eh, različne so stališče, potem smo daleč od soglasja ko gremo za etično pripadnost in ko govorimo, da je to neustrezen pristop, s tem se strinjam, ampak ko pa gre za statistične podatke, ko gre za to, kdaj je nekdo državljan, kdaj ni. In ko vidimo, kako različno interpretiramo statistične podatke, potem eh, tukaj pride do vprašanja, kako lahko tukaj ustrezno soglasno glasujemo. Mogoče bi bilo bolje, da poskrbimo za enotno podlago. Veliko poročil je bilo pripravljenih eh, in eh, ponavadi potem uberemo enotno linijo, čeprav obstajajo še manjša razlikovanja. Pozivam tudi druge odbore, ki imajo praviti s to temo, da temo ustrezno obravnavajo. Mogoče bi bilo bolje, da tudi oni pripravijo še enkrat mnenja, da poskrbimo za enotno smernico. Seveda pa še vedno potem lahko dobimo različne stališče iz različnih skupin. To je tisto vprašanje, ki se ga postavljam. Gospod Öri, vi ste na današnji seji govorili že najdlje, ampak izvolite. Eh, kaptam egy levelet az Európai Bizottságtól, eh, amelyben eh, igyekeznek megnyugtatni a statisztikát. Evropska komisija nam je glede izračuna statističnih podatkov eh, želela zagotoviti naslednje. In sicer, da se spodbuja države članice, da uporabljajo koncept običajnega prebivališča, takrat, kadar je to mo možno, če ne pa naj uporabljajo podatke iz registra prebivalstva. In moram reči, da to še bolj zaplete vse skupaj. S tem sploh nisem zadovoljen, kajti to pomeni, da v enem primeru računate na en način, v drugem primeru na drug način. To pa sploh ni spremljivo. Pa še ena pripomba. Kolega Tomas je nekaj predlagal. No, se pravi, čujem, ampak komisija se bo oglasila čez nekaj trenutkov in bo tudi odgovorila na vaše pomisleke. Vi ste že drugič prosili za besedo, gospa Papadopolo ponovno prosi za besedo. Gospod Öri, besedo sem vam vzela. Gospa Papadopolo, eno sekundo. Zelo kratka bom. V kratkem uvodu sem rekla, da smo intenzivno razpravljali s svetom In res smo si prizadevali, gospod Man, da bi dosegli kompromis. Kajti, če moramo jutri glasovati, potem pa mora biti jasno, katere politične skupine se strinjajo, katere pa ne. Ja, Gospa predsedujoča, prosim, dovolite mi, še gospodojo bi nekaj odgovorila. Ta odgovor komisije je naš kompromisni predlog številka tri, kajti to smo sprejeli in predlagam političnim skupinam, da skrbno preberejo naše predloge. To bodo tudi storile. Zdaj pa dajem besedo komisiji. Merci, euh, Hvala, gospa predsednica. Se upravičujem za zamudo. Generalni direktor, ki je zadolžen za to vprašanje, je zadržan v Luksemburgu zaradi resnih družinskih težav v Namurju je obtičal potem na vlaku zaradi tehničnih težav, tako da se opravičujem, pa ga danes moram res nadomestiti. Sam bi rad na kratko podal nekaj odzivov na vašo razpravo. Strinjamo se s tem, da potrebujemo ustrezno pravno podlago za zbiranje demografskih podatkov. To je načelo, ki smo ga sedaj sprejeli. Prej so postopki bili prostovoljni v prihodnem sistemu od novembra 2014 to ne bo več prostovoljno. Komisija je razmišljala o pravni podlagi. Mi smo si drugače razlagali stvari. Vse skupaj smo opredeljevali samo z tehničnega vidika, ne z vidika pogodb. Želeli smo unesti skupne opredelitve, zato da bi bili tudi statistični podatki med seboj primerljivi. Dosledno smo seveda upoštevali tudi zakonodajnost skupnosti, uredbe, ki se nanašajo na demografske podatke. Poleg tega smo uporabili opredelitve, ki so sprejete na mednarodni ravni, ker smo želeli s tem zagotoviti objektivnost. Poleg tega je komisija skušala opredeliti stalne kriterije, ki jih morajo države članice upoštevati kratko in dolgoročno. Statistiki se zavedajo, da je opredelitev tista, ki je vedno privedla do določenih pomislekov in do kompleksnosti, kot ste že sami povedali, gospa predsednica. Predlog, ki ga imate na mizi, je rezultat dolgega usklajevalnega in pripravljalnega dela. Opredelitev trenutno temelji na običajnem prebivališču, ki traja 12 mesecev in ta opredelitev je najbolj smotrna za določitev števila prebivalcev uredba ima dva cilja, kot veste, po eni strani želimo zagotoviti osnovo in pravno podlago, po drugi strani pa želimo upoštevati tudi politično vprašanje, ki se pojavljajo v zvezi z demografskimi vprašanji. Glede samih številk, ki naj bi se uporabljale, omenili ste glasovanje s kvalificirano večino, komisija se je vedno zauzemala za to, da bi uporabljali statistične podatke, ki so med državami članicami primerljivi. Zato tudi imate člen 4, ki poziva države članice, da se držijo opredelitev običajnega prebivališča, kot je bilo to merilo opredeljeno v prejšnjih dokumentih. Pri predlogu 3, gospod Öri, želimo zagotoviti večjo fleksibilnost glede številk, ki se bodo uporabljale. Aplicable cette flexibilité ampak te fleksibilnosti ne bi smeli uporabljati za številke, ki jih morajo države članice posredovati vsakega septembra za opredelitev števila prebivalcev. Upam, da sem s tem razdajasnil posamezne vidike, v zvezi s katerimi je komisija podala predloge. Lahko vam zagotovim, da je bilo tehnično delo zelo dolgo. Želeli smo zagotoviti čim večjo zanesljivost in primerljivost podatkov med vsemi državami članicami. Seveda pa bomo z veseljem vstopili v pogajanja, v trialog. Upam, da nam bo uspelo takrat izboljšati besedilo ali pa podati kakšne predloge, s katerimi bomo stvari razjasnili. Hvala. Eh. Hvala lepa. No, glasovanje bo očitno težko. Vprašanje pa je, ali želijo skupine več časa za pripravo kompromisnih predlogov. Skupina socialistov je vložila kar nekaj predlogov sprememb. Sama sicer mislim, da to ni potrebno, če ste odprtega duha, vendar je veliko pomisekov glede nadaljnega dela. Slišali smo tudi, kaj je povedala komisija. Pri statističnih podatkih je pomembno predvsem to, da bodo na voljo s 1. januarjem 2014. 1. januarja 2014 začne veljati nov večletni pravni okvir, ki ga bo treba spoštovati. Ne vem, kako bi potekala pogajanja s svetom, v vsakem primeru bi to trajalo kar nekaj časa. Meni bi bilo iskreno rečeno ljubše, če bi se skupine hitro uspele dogovoriti, kajti sicer ne bomo na plenarnem zasedanju uspeli opredeliti mandata za pogajanje, ki bi morda bil lahko izhodna rešitev. Gospod Öri, za manj kot minuto vam dam besedo. Ertanik egyet azzal, hogy adjunk még. S tem bi se lahko strinjal pod enim pogojem. Gre za to, da se skupaj odložimo. Zato pa potrebujemo modul, model, model na podlagi katerega bomo lahko izračunali, kakšni bodo statistični podatki na podlagi tega izračuna, ko bo šlo za eh, glasovanje s kvalificirano mm, večino. Komisija, ali nam lahko zagotovite model, tako bi lahko odstranili na naše pomisleke in odpravili tudi naše strahove. Ima morda komisija oceno učinka glede različnih možnosti? Očitno ne kar pomeni, da bomo morali zadevo preložiti za pol leta ali pa celo eno leto. Gospod Cerkas, gospa predsednica, sicer razumem zahtevo gospoda Mana, izkušnje pa nam kažejo, da je to razprava, ki jo vodijo politiki, obravnavamo tehnična, statistična vprašanja, lahko sicer skličemo različne sestanke, organiziramo seminarje, celo na univerzah se s tem vprašanjem ukvarjajo sam. Sem proti temu, da bi uradniki delali tisto, kar bi morali upraviti politiki in obratno. Statistika je znanost, ima svoje konvencije. Pri statističnih podatkih Že več stoletij obstajajo določena pravila glede zbiranja teh podatkov. Glede tehničnih vprašanj se res ne bi oglašal, ampak tehnična vprašanja, gospa predsednica, niso v naši pristojnosti. Tu gre za izjemno tehnično vprašanje. Mislim, da smo se že vsi nasitili tega vprašanja. Na politični ravni smo ga ogromno krat obravnavali. Mislim, da bi morali počasi glasovati, sicer bomo to temo obravnavali ad infinitum. Dobro, ta točka torej ostaja na dnevnem redu, potem pa bomo videli, kako se da opredeliti pogajalski mandat. Po glasovanju vabimo vse politične skupine, da zauzamejo svoje stališče. Namreč ta točka bo jutri na dnevnem redu. S tem smo zaključili s točko 12 oziroma poročevalec, želite še enkrat besedo? Igen. Čak reviden valasov, nek pa pa dop. Zelo kratek bom. Na kratko bi se odzval na to, kar sta povedali gospa Harkin in gospa Papadopolo. Že prej sem omenil, da tukaj ne gre samo za vzhodno Evropo. Ko pa gre za kompromisne predloge sprememb, pa lahko rečem, da lahko sprejmemo opredelitve predlogov oziroma predloge, ki se nanašajo na opredelitve pojmov. Mislim, da je skupina socialistov veliko prispevala v tej smeri. Glede tistega, kar je povedala gospa Harkin, pa naslednje, naš koordinator Öri je že odgovoril na vaše vprašanje. Pet let je del direktive, ki smo jo v preteklosti že imeli. Torej, sklicujem se na tisto, kar je povedal gospod Öri. Petletni koncept smo že imeli. Dobro, slišali smo pripombe poročevalca. Glasovali bomo jutri. Preden se lotimo točke 13, bi šla rada nazaj na točko 2. Z nami je Jonathan Busutil, z nami je tudi Nikola Troš, oba sta nacionalna napotena strokovnjaka. Ne, sta asistenta, ki sta se pridra, pridružila sekretarjatu našega odbora v mesecu februarju. Prosim, da nista srmežljiva in da ustaneta, zato da vas lahko pozdravimo. Dobrodošla. Mikrofon za govornico. Ja, vielen Dank. Äh, Točka 13, Thomas Mann. Hvala lepa, uh, gospa predsedojoča. Prejšnji teden smo imeli sestanek poročevalcev v Senci glede zemljske oskrbe in se nismo mogli dogovoriti o kompromisu. Tukaj je nekaj kategorij, kjer je treba omejiti tržni pristop. Kar nekaj spremembe tukaj. Na Valentinovo smo potovali sem in tja, ampak dejansko smo si prizadevali, da bi nekaj skupaj dosegli. Doslej smo sodelovali, ampak na koncu vedno ugotovili, da nismo bili uspešni, nismo ustre, uspeli najti kompromisa. Zato imamo še en sestanek porčevalcev v senci pred našim jutrišnjim sestankom. Ampak dejstvo, da tisto, kar smo sklenili v zadnjem kompromisu, tisto tudi ohranjamo za odbor Trump. in eh, v tistem odboru čakamo tudi na glasovanje v tem odboru. Ne bomo torej potrjevali vseh podrobnosti, ampak podrobujemo pa nek signal za eh, odbor za promet, tako da lahko potem na plenumu sprememo odločitev. Zaenkrat pa menimo, eh, da je veliko preveč socialnih zagotovil za zaposlene in to uvira tudi naše glasovanje. Želimo pa zagotoviti, da poznamo vse, vsa področja, tako da bomo lahko jutri ustrezno glasovali. Poleg tega smo skušali pridobiti še en mesec, ampak na podlagi današnjih razprav uh, lahko Sklepam, da se tudi v enem mesecu ne bomo mogli zediniti. Tudi v odboru za promet so stališča še vedno precej nasprotujoče, tako da en mesec ne bo dovolj. Naše stališče je torej, da jutri še enkrat potrdimo, da je naš izpogajani kompromis podlaga za pogajanja, ki se je držimo. In mislim, da je to zelo pomemben signal za odbor za promet. Vsem bi se zahvalil vsem tistim, ki so trdo delali na tem, da smo prišli do skupnega kompromisa oziroma da bi se lahko dogovorili o tem kompromisu. Ampak dobro je že to, da smo pokazali dobro voljo, da smo trdo delali za tem, ni nam pa uspelo doseči čisto enotnega eh, mnenja, ker so stališča še vedno preveč različna.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 problem, ki bi bil vezan na nemško govoreče področje, kajti ti konkurenčni vidiki vplivajo po celotnem svetu, ko gre za letališča, za socialni dumping in pa uh, plače, to v, velja za cel svet in mi moramo zagotavljati določeno varnost na letališčih. In zato je ta svežen tak, ki se v večini obravnava v odboru za promet. V večini je predlog tam tudi nastal. Seveda pa z veliko zaskrbljenostjo spremljamo, kaj se dogaja, ko gre za interese zaposlenih, ko slišim, da evropski konzervativci uh, skušajo overati vsako oblike, obliko liberalizacije, me to vsekakor skrbi. Vsekakor pa je jasno, tukaj bodo posledice za zaposlene. In tudi kolegi tukaj v tem odboru morajo, ko gre za gospodarstvo, upoštevati tudi interese zaposlenih. Če bomo jutri izglasovali ta kompromis, ki je bil že dogovorjen, jaz bom jutri glasovala proti, potem bo to pomenilo, nekaj, proti čemur sem sama. Seveda, če pa je možno zamenjati eh, dobavitelje oziroma izvajalce storitev, je to tudi eh, v interesu gospodarstva. Ampak sama sem prepričan, da nimamo nobenih zaposlenih drugega razreda. sami pa s srcem nismo pri tem kompromisu. Bach, Bach, Gospod Bach. <clears throat> Da ich äh, Mitglied bin im Transportausschuss. Sem član odbora za promet. Tako da sem sodeloval pri na obeh stranih. Na takočem sem s postopki v odboru za promet. In uh, lahko rečem, da moramo v odboru za zaposlovanje zagotoviti neko protivtež, ko gre za konkurenco. In mislim, da smo naredili že prve zelo dobre korake. Pri tem podpiram Juto Steinbruch. In mislim, da bi lahko te korake še povečali. In verjetno bodo sodišča tista, ki bodo v prihodnosti odločala glede teh različnih klasifikacij. Naš korak moramo še utrditi in jutri glasovati pozitivno. Odbor za promet čaka na korak z naše strani in mislim, da je to jasen signal v to smer. Želim srečo Tomasu Manu, zahvaljujem se mu za veliko dela, za eh, velike eh, kompromise, ki so že bili doseženi. Hvala. Hvala. Tudi sama sem na seznamu govornikov. Skupina Alde je v preteklosti predloge zavrnila. Predloge sprem zavrnila, kajti zdi se nam, da gre eh, za porušeno ravnovesje med interesi zaposlenih in pa med interesi podjetij. če podjetja ne bodo imela konkurenčnih pogojev, če ne bodo aktivna, potem tudi ne bo delovnih mest in nihče ne bo profitiral. Predlagani ukrepi so bili enostavno eh, nesprejemljivi za nas in zato tega nismo podprli. Poleg teh razlogov pa po našem mnenju um, predlagane ukrepe lahko podkrepimo samo z ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih. Ampak tudi, v, tudi o tem v predlogu ni bilo ne duha, ne sluha. Tako da tega nismo podprli. Hvala. Naslednji gospod Hendel. Najlepša hvala, predsedujoča. Moj komentar bo kratek. Tudi jaz nisem goreč zagovornik kompromisa, ki smo ga dosegli v odboru. Tako kot vi, predsedojoča, sem pripričan, da bi lahko marsikaj spremenili, ampak mislim, da zdaj v odboru ni čas za ponovno razpravo o teh zadevah, ampak eh, oblikovati moramo konkretno stališče na pravem odboru za promet. Odbor Empl vseeno daje signal, da je treba zakonodajni predlog še izboljšati, še posebej, kar zadeva uh, vidike podizvajalcev oziroma postopke za pododajanje del. Na tem področju obstaja po našem mnenju velika vrzel in to bi morali zapolniti. Kolikor vem, je tudi v odboru Tran z sistem še um, bilo podanih prav tako nekaj pomislekov. In mislim, da bi lahko tudi mi, tako kot odbor Trump, podprli določene socialne vedike. Brez socialnih eh, načel, brez načel za zaposlovanje je direktiva za delavce, za delavke eh, brezpredmetno in brez teh kriterijev ne moremo podpreti tega poročila. Hvala, zdaj pa besedo dajem gospodu poročevalcu Tomas Mann. Najlepša hvala za vaše komentarje. Pri kompromisih vedno popuščamo. Nekateri pridobijo, drugi izgubijo. Ampak to je kompromis. Mislim, da bo tudi jutri na glasovanju dobro odraženo, kakšno je razmerje sil. Jasno je, da ne smemo eh, dovoliti, da bodo eh, zaposleni izgubili svoje službe zaradi socialnega dumpinga, dumpinga pri plačah, zaradi nepoštenih praks. Mislim, da je to skupna točka vseh nas. In v zvezi s tem smo se skoraj da zedinili. Želel pa sem še povedati, da bomo imeli prihodni teden možnost kot poročevalci v senci odbora Tran in kot poročevalci odbora Empel eh, se lahko sestali, se pogovorili in dosegli to pomembno odločitev. Vprašanje je, ali želimo dati več pristojnosti držav članicam, se pravi tako eno klauzulo o subsidijarnosti. Prav tako pa želimo um, tako eno informacijo o postopkih spremeniti v obvestilo o postopkih. In komisija mora pri tem obvestilu podati tudi svoje soglasje in ne biti zgolj obveščena o postopkih, ki jih država izvaja. Obstaja pa še ena razlika in sicer v našem pristopu glede določenih vidikov za, za, eh, za poslene. Mi želimo preprečiti, da se na njih lahko izvaja prevelik pritisk. Tudi odbor Tran je oblikoval nekaj podobnega, ampak naše stališče je bilo še bolj konkretno. Slišali smo že, da vse politične skupine jutri na glasovanju kompromisnih predlogov ne bodo podprle, ampak upam, da bo vseeno večina glasovala za. Se bomo pa še enkrat sestali s poročevalci v senci odbora Tran, tako kot sem dejal, in upam, da bomo tam dosegli še boljše rezultate. Večkrat pa smo tudi slišali, da je pri določenih eh, poročilih ali mnenjih en odbor vodilni, ostali pa samo podaja svoje mnenja. Ja, to je morda res, ampak sam mnenja nekaj štejejo in zato moramo naše delo upraviti korektno. Zaposleni imajo pravico do poštene obravnave in mislim, da smo v odboru Empl doprinesli k temu. Hvala. Hvala lepa, jutri bomo torej glasovali o tem, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, točka 14 agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine. Gospa Oman Rojten je poročevalka. Obravnavali bomo 303 predloge spremem. Besedo predajam kar gospe Oman Rojten. Izvolite. Er eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ogromno predlogov sprememb je bilo vloženih, kot ste sami povedali. Na srečo pa imamo kar nekaj zelo dobrih predlogov sprememb, ki jih lahko uporabimo kot osnovo, kot dopolnilo k tistemu, kar je že bilo oblikovano. Povedala bom, s katerimi se strinjam in pri katerih imamo še nekaj težav. Velika večina podpira tezo, da so pokojnine iz prvega stebra izjemno pomembne in ta stebr naj bi predstavljal minimalne pokojnine. Obstaja ogromno predlogov sprememb, ki želijo zagotoviti določene davčne lajšave za pokojnine iz prvega stebra. Pri tem je treba upoštevati seveda delovno dobo. Mislim, da potrebujemo neko mešanico obeh. 120, 121, 128 govorijo o drugem stebru. Če si pogledamo predloge sprememb, ki govorijo samo o prvem stebru. 44, 86, 71, s tem se ne strinjam. Predsedujoča, ne samo, da lahko prvi stebr zagotovi večgeneracijsko solidarnost, lahko dosežemo celo več. Presenečena sem nad predlogi sprememb skupine zelenih. Ta sistem, ki temeli na večjih stebrih, naj bi ukinili. 103, 117, 118 so predlogi sprememb, ki govorijo o tem. Moram reči, da sem bila res presenečena na temi predlogi. Pri teh predlogih imamo kar nekaj težav. Namreč ne želijo, da bi dvig pričakovane življenjske dobe uskladili z starostjo za upokojitev. S temi predlogi sprememb se ne morem strinjati. Potem so tu predlogi sprememb, ki pravijo, da so pokojninski sistemi, v katerih se vrčuje pod izjemnim pritiskom, še posebej pod pritiskom so tisti sistemi, ki se imenujejo pay as you go. S temi predlogi sprememb se ne strinjam. S predlogom spremembe 150 se prav tako ne strinjam. Tam govorimo o tem, koliko kapitala je na razpolago v okviru teh skladov. Zelo pomembno je, da zagotovimo ustrezno podlago že v prvem stebru, da bodo upokojenci imeli dostojno pokojnino že iz prvega stebra. Je pa res, da bo več oseb moralo delati za ta prvi stebr, kar pomeni, da je treba ponovno razmisliti o upokojitveni starosti, sprejeti je treba tudi posebne ukrepe za osebe nad 50 letom starosti in ki želijo še delati, tem bi morali to omogočiti. Pet odstotkov belgijskega prebivalstva je starejšega od 60 let in ti ostajajo aktivni. Pričakovana življenjska doba je nekje 80 let zato bi morali realno prilagoditi upokojitveno starost, istočasno pa poskrbeti za to, da bo več oseb lahko delalo. Upam, da se boste s tem strinjali tudi tisti iz skupine socialistov. Gospa predsedujoča, vesela sem bila vseh predlogov sprememb glede žensk. teh predloge sprememb lahko v večji meri podprem. Potem je kar nekaj predlogov sprememb v zvezi z ranljivimi osebami na trgu dela. Tudi te lahko bolj ali manj podprem. Gospa predsedujoča, če naj bi delali dlje časa, Ne vem, ali bi to vrstne odločitve res morali sprejemati na evropski ravni. Bolj primerno bi bilo, če bi jih sprejemali na nacionalni ravni, kjer bi se dogovarjali tudi s socialnimi partnerji. S tem v zvezi bom vložila tudi svoje predloge sprememb. Ne strinjam se s črtanjem osmega odstavka predlog spremembe 167 skupine zelenih. Oni se osredotočajo samo na prvi stebr, vse ostalo puščajo ob strani. Ampak, če pride do težav z javnimi financami, so pokojnine prve na udaru. Poglejte si, kaj se dogaja v Španiji, Grčiji, na Portugalskem. Če je vse odvisno torej od javnih organov, če so pokojnine odvisne od javnih organov potem v času krize pokojnine najprej znižajo. Šele leta 2020 bomo verjetno zagotovili dovolj visoke prihodke tudi v ta prvi stebr, zato potrebujemo boljšo strukturno integracijo. Ne morete reči, da demografija ne igra nobene vloge. Mislim, da bi se morali združiti, zagotoviti pokojnine, uporabiti bi morali vse možnosti, ki jih imamo. Ne moremo enostavno reči, ja, pa dvignimo prispevke ali pa preverimo, ali obstajajo druga finančna sredstva, s katerimi bi lahko zagotovili dovolj sredstev v proračunu tudi za pokojnine. Istočasno je treba seveda upoštevati dejstvo, da moramo financirati druge socialne storitve, ne samo pokojnine. Zagotoviti je treba medgeneracijsko solidarnost, ampak pri tej solidarnosti bremena ne bi smeli nalagati samo na ramena mladih. Namreč starejših oseb je vidno več, na srečo so tudi starejši dlje časa zdravi, mladih oseb je manj. Kaj to pomeni, da bomo vse financirali iz prvega stebra, treba je najti nove vire financiranja. Sredstva iz proračuna lahko porabimo samo enkrat. Rekli ste, da bi morali biti bolj solidarni tisti, ki imajo više dohodke. Morda, ampak vseeno je prvi stebr še vedno pod velikim pritiskom. Ne želim postavljati pod vprašaj nujnih pokojnin. Države članice morajo vendarle razmisliti tudi o drugih možnostih. Vse generacije bi morale dati svoj prispevek za pokojnine. Treba je zagotoviti seveda tudi pokojnine iz drugega stebra, še dobro, da jih imamo, podpreti je treba drugi stebr, istočasno je treba zagotoviti več informacij v zvezi s pokojninami, predloge sprememb, ki gredo v to smer, lahko podprem. Pri drugem stebru gre za obvezno pokojninsko zavarovanje. Mislim, da ne bi smeli narediti oba stebra obvezna, vendar na osnovi solidarnosti, če drugi stebr obstaja, moramo zagotoviti obvezno sodelovanje v tem drugem stebru. Sicer ne bo solidarnosti niti v drugem stebru. Eden hujih fan kolega, zhurek. Ne trdim, da bi morali nujno imeti drugi stebr, vendar če drugi stebr bo, mora biti udeležba v drugem stebru obvezna. Gospa predsedujoča, ne zahtevam, da je drugi stebr obvezen, če pa bo drugi stebr obstajal, bo moral biti seveda obvezen. Nekateri pravijo, pa saj imamo toliko MSP-jev, MSP je ne moremo prisiliti, da vzpostavijo pokojninski sistem. Gospa predsedujoča, želim si, da bi Evropska unija razmislila o novih rešitvah, bolj domiselnih, bolj ustvarjalnih rešitvah. Tudi pri MSP jih imamo dobre zglede in primere in upam, da boste to podprli ne strinjam se s tistimi predlogi sprememb, ki zagovarjajo črtanje drugega stebra 241 in 242. Nikakor ne morem podpreti. Ne strinjam se niti s tem, kakšno vlogo pripisujete socialnim partnerjem. Če želimo ohraniti solidarnost v drugem stebru, moramo sodelovati ne samo s vsemi socialnimi partnerji, temveč z vsemi generacijami. To je po mojem mnenju predpogoj. Gospa predsedujoča, težave imam. S predlogom sprememb 253 in 254 kolega Bekarja, on želi, da se spremenijo pravila na področju pokojnin. Frederik, tudi tvoj predlog spremembe je nekoliko sporen, sicer lahko poskrbimo za to, da bodo tisti, ki imajo zdravstveno zavarovanje, upravičeni do pokojnine. Potem je tu vprašanje pokojnin mobilnih delavcev, dva predloga ste vložili v tem trenutku svet dela na tem, da bi oblikoval skupno stališče. Sicer se oblikuje to skupno stališče na, kot odziv na moje poročilo. Potem je tu prenos sredstev, prenos kapitala v skladih če nekdo v nekem pokojninskem skladu pridobi pravice v eni državi in če to ne bodo speče pravice, temveč se bodo razvijale, kako lahko zagotovimo potem prenosljivost teh pravic? Pri prenosu pokojninskih pravic lahko večkrat pride do težav. Skupina zelenih. Eno vprašanje če ste v državi, kjer je prenosljivost pokojnin pod pragom, potem tu ne gre več za prenos kapitala, temveč gre za prenos jamstva in zahtevkov. Ta točka za me ni sprejemljiva. Imam tudi kar nekaj težav s predlogi Toma Samana, Mimo grede naj povem, da se o tem sicer še pogajamo, ampak določene minimalne zahteve vendarle morajo obstajati glede oblikovanja pokojninskega sklada in potem glede uživanja pokojninskih pravic. Kar pomeni, da ne potrebujemo nujno določb o prenosu. Če nekdo dela od 21. ali 23. leta starosti, bo verjetno dlje vlago v pokojninski sklad. Ne vem, kako so stvari organizirane v drugih državah, naprimer v tistih, kjer se omenja samo določeno starost ali samo delovna doba. Če nekdo odide po treh mesecih, če zapusti eno podjetje in zapusti, gre delati v drugo podjetje, bo s tem nastal samo velik administrativni kaos, ki si ga resnično ne želim. Pri pridobivanju pokojninskih pravic bi morali stvari res natančno opredeliti zlasti, ko gre za posamezna obdobja in roke. Pet let naj bi obstajalo prehodno obdobje, ko lahko država še izpostavi svoje pomisleke, mislim pa, da bi morali delavcem zagotoviti ustrezno mobilnost in tudi prenos pokojnin. Kaj želim doseči? Želim pripraviti ustrezno besedilo, ki bo odražalo predloge sprememb, o njih se bomo potem pogovarjali. Videli bomo tudi, kakšna so stališča posameznih skupin. Nekatere točke so res sporne, nekatere točke so popolnoma v nasprotju z mojim stališčem in jim zato tudi nasprotujem. Tam, kjer stvari podpiram, kjer je dogovor možen, pa bom storila vse, da se stvari uspešno zaključijo. Prihodnjo sredo bo potekal sestanek s poročevalci v senci in upam, da nam ne bo treba preložiti tega sestanka, kajti sama moram sodelovati na podelitvi diplom. Samo toliko, da boste vedeli. Zaenkrat je to vse z moje strani. Poskrbeti je treba za pravice skupine ljudi, ki se veča, veliko prebivalcev je starejših od 50 let, zato, gospa predsedujoča, moramo delati na tem. Prosim, da počasi zaključite. Kot rečeno, tudi starejšim osebam želimo dati možnost, da živijo dolgo, srečni in zdravi, vendar moramo za to zagotoviti seveda ustrezno visoke prihodke. S tem pa sem tudi zaključila. Hvala lepa za ta prispevek. Sedaj besedo dobijo poročevalci v senci. Sedem se vas je priglasilo k besedi. Ob pol dvanajstih nas čaka javna predstavitev, zato vas resnično prosim, da govorite največ dve minuti. Gospod Dardan je prvi. Merci. Hvala lepa. Gospod predsedujoča, kot je rekla naša poročevalka, predlogov sprememb je bilo res ogromno, tudi sam sem jih uložil več kot 50, vendar v konstruktivnem duhu, kaj ne, gospod poročevalka? Številni predlogi sprememb se nanašajo na res ključne teme, tudi gospod poročevalka jih izpostavila. Dve zadevi bi rad izpostavil najprej mešanica posameznih stebrov, potem pa še par besed o zakonsko določeni upokojitveni starosti. Pogajanja zagotovo ne bodo enostavna, niti pri eni, niti pri drugi temi. Sam bi vas rad opozoril na stališče, ki sem ga izpostavil že na zadnjem sestanku. Prepričan sem, da bi prvi stebr morali obravnavati kot temeljni stebr. Res je, da obstajajo razlike tudi znotraj prvega stebra, vendar je prvi stebr najbolj zanesljiv, najbolj gotov in tudi najbolj solidaren, ko gre za zagotavljanje pokojnine. Te pokojnine pa ne bi smele biti minimalne pokojnine, temveč bi morali biti to pokojnine, ki zagotavljajo dostojno raven življenja. To se bo seveda še pojavilo v razpravi. Vedno se pogovarjamo o tem, kako bomo financirali ta prvi stebr, če ne bomo zagotavljali iz prvega stebra izključno minimalnih pokojnin. Lahko povem, da bi morali poskrbeti predvsem za večjo zaposlenost. Več ljudi, kot bo zaposlenih, lažje bomo financirali ta prvi stebr. Lahko tudi začnemo iskati alternativne vire financiranja, lahko bi vnesli dodatne sklade, lahko bi zagotovili dodatno financiranje. Prvi stebr lahko potem dopolni drugi stebr, ki je že dokaj posplošen. Je pa res, da bi tudi v drugem stebru morali sodelovati socialni partnerji. Zagotoviti je treba trajnostno financiranje tudi drugega stebra in v drugem stebru bi bili delodajalci odgovorni za pokojnine. To je izjemno pomembno, da naredimo delodajalce za odgovorne. Vem, da sem presegal svoj čas, ampak govorimo o nečem izjemno pomembnem. V teh časih so pokojnine zelo pomembne, res je, da ima naš sistem tudi določene pomankljivosti, ampak predvsem bi moralo naše razumevanje sistema temeljiti na realnosti, ki vlada v Evropi. Upoštevati je treba tudi načelo subsidijarnosti. Uveljavljati bi morali predvsem predloge, ki bi se lahko prijeli povsod, ne samo v eni ali drugi državi. Če morda nek ukrep dobro deluje v eni državi, ne vem, v nizozemskem, To še ne pomeni, da bo ta sistem moč prenesti kamorkoli in da bo tam tudi dobro deloval. Glede zakonsko opredeljene upokojitvene starosti, Virat povedal samo to. Lepo prosim, da se držite dodeljenih dveh minut. Že minuto 20 ste presegli svoj čas. Samo še nekaj sekund, gospa predsednica. Zakonsko določena pokojitvena starost ne bi smela biti ključni element. Mislim, da bi morali upoštevati efektivno starost, pri kateri lahko posameznik še dela. Zakonsko določene pokojitvene starosti je nevarno. Mislim, da bi morali upoštevati tudi obdobje, torej leta, v katerih je posameznik uplačeval v pokojninski sklad. No, vse zadnje treba zagotoviti. Hvala lepa, gospod, zaključite. Gospod Bakr. In rad veel amendementen, maar eh, het zal. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam sem uložil ogromno predlogov sprememb. Verjetno ne boste presenečeni, da se bolj ali manj strinjam s poročevalko. V Evropi obstaja več različnih pokojninskih sistemov. Pri prvem stebru smo si enotni, zdi se mi, da bi morali prvi stebr dopolniti tudi z drugim, morda s tretjim stebrom, zagotoviti več solidarnosti, kajti s tem bi zajamčili tudi pokojnine. Kdo meni, da bo dovolj samo prvi stebr? Tisti, ki tako meni, se moti. Poglejte si, kakšni so pokojninski sistemi ne samo v Evropi, temveč tudi izven Evrope. Pokojninski sistem je pod izjemnim pritiskom povsod, to seboj prinaša tudi hude posledice kar nekaj predlogov lahko podprem. Medgeneracijska solidarnost je ključnega pomena. Mladi danes plačujejo ceno za to, dolgoročno gledano pa ne bomo sprejeli tega dejstva, stvari bo treba spremeniti, zato pa bo treba izvesti reforme. Prenosljivost iz enega v drugega sistema, mislim, da bi stvari morale biti dovolj pregledne, razumljive, jasne. Vedeti moramo, kje so prihranki, kje so prispevki. V skandinavskih državah imajo dober model, ki bi ga lahko upoštevali tudi drugot po Evropi. Določena pravila so zavezujoča, ko gre za zavarovanje. Pomembno je, da so ta pravila dovolj fleksibilna. Nekateri sistemi, ki obstajajo, so izjemno učinkoviti, zato bi jih morali ohraniti. Potem pa še najbolj učinkovita upokojitvena starost. Mislim, da bi več ljudi moralo delati dlje, pač skladno s pričakovano življenjsko dobo. Ni stvarno pričakovati, da se bo nekdo upokojil pri 68 letih oziroma pri 60 letih. Takšnega sistema ne bomo več uspeli financirati. Handel, Handel potem Bastos. Ja, Hvala, predsednica. Časa ni veliko, zdaj bom kratek. Verjetno vas ne čudi, da naše stališče, da se naše stališče nekoliko eh, razlikuje od tega, kar je zapisano v dokumentu. Socialni, eh, oziroma znanstveniki z področja socialnih vprašanj sociologije so že izračunali, da je trenutni sistem neuzdržen, da tudi vsi morebitni predlagani sistemi prihodnosti ne bodo vzdržni. Po najslabšem scenariju bo do leta 2030 nemogoče financirati eh, vse pokojnine glede na trenutne trende. Kot kar jo se bomo vrnili na paritetno financiranje pokojnin. Nam ne gre toliko za saniranje proračuna. Gre za to, da je treba, oziroma da se vprašanje eh, ljudi, ki so že dosegli upokojitveno starost in želijo delati obravnava na nepot, nepravičen način. V luči tega smo pripravili nekaj predlogov sprememb. Nam se zdi, da bo politika vrčevanja eh, povzročila nižanje tako plač kot tudi pokojnin in to v, smer, eh, v smeri, eh, ki bo vodila v revščino. kvote zaposlenih oziroma zaposlitev morajo biti take, da bodo eh, vsem ljudem omogočali človeka dostojno življenje, da ne bodo živeli na robu revščine. In zato je treba okrepiti prvi steber in ne podpirati tržno naravnanih eh, sistemov pokojninskega vrčevanja. Moramo se vrniti k začetkom. Hvala. Hvala lepa. Regina Bastos, potem gospod Bekar. Obrigada, Hvala lepa, predsednica. Bom skušala biti čim bolj kratka. Rada bi seveda čestitala kolegici za opravljeno delo. Sama sem pripravljala tudi mnenje v odboru FAM za to poročilo. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Rija. Dve ključni točki je treba upoštevati. Staranje prebivalstva, ki postavlja pod vprašaj trajnost in vzdržljivost naših pokojninskih sistemov, še posebej v tistih državah, ki so se znašle v hudi finančni, gospodarski, socialni krizi, naprimer Španija, Grčija, Portugalska. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi ostrezna posojila za tiste člane družin, predvsem ženske, ko skrbijo za otroke in druge družinske člane in niso zaposlene, tudi za njih bi morali ponuditi dodatne rešitve. Strinjam se z poročevalko tudi glede tistih temeljnih vprašanj, ki so še kako aktualna, naprimer, da je treba upokojitveno starost prilagoditi pričakovani življenjski starosti oziroma življenjski dobi. Zagotoviti je treba tudi boljše usklajevanje med poklicnim in družinskim življenjem, skrbeti za aktivno staranje. Še ena zadeva se mi zdi pomembna in poročevalka je to jasno navedla v poročilu. Namreč mislim, da bi morali uskladiti raven pokojnin tako žensk kot moških. Istočasno pa je treba pokojnine dopolniti z dodatnimi prihranki, kajti na tak način bomo lahko dvignili tudi dohodke upokojencev. Udeležba socialnih partnerjev in države To se mi zdi pomembno, predvsem pa je treba natančno razjasniti, kolikšno naj bo delovno obdobje, vendar je to bolj politično vprašanje. Še enkrat pa čestitam poročevalki. To so govorniki, najprej gospod Bekar. Hvala predsednico, kolegice in kolegi. Pred nami je poročilo ki ne zadeva samo ene tretjine vseh tistih, ki bodo šli v. Eh, Zelo, ki bodo upokojeni v kratkem, ampak gre za širši krok, na katere se nanaša. Mi imamo odgovornost za vseh evropejk in evropejcev. In zato je v odboru enostavno na voljo premalo časa, da bi eh, razpravljali o vseh potrebnih vprašanjih predlagam, da se spremeni predlagana časovnica razprave o tem poročilu, kajti veliko več bo treba še razpravljati o tem. Vse države članice Evropske unije, vse institucije Evropske unije pozivam, da resno začne razmišljati o okrepitvi prvega stebra. Prvi stebr mora biti temelj Eh, pokojninskega vrčevanja. In ne zgolj neka, nek del celotne scheme. Treba je zagotoviti življenski standard ljudi. Ta mora biti eh, tudi dovolj visok v času upokojitve, kajti ljudje morajo imeti možnost živeti človeka vredno življenje, In o tem moramo razpravljati. Veliko je še um, nasprotujočih si mnen, veliko je še podrobnosti, ki so še nejasne in potrebujemo čas, da se o tem razpravlja v odboru MPL. Hvala. Um, gospod Öri, potem gospod Manj. Hvala, predsednica. 27 držav članic, 27 različnih pokojninskih sistemov, različnih eh, tradicij. In to je vprašanje, eh, na katerega vsaka država članica gleda drugače. Tudi politične skupine gledajo na to vprašanje drugače, kajti imajo drugačno politično ozadje. Sam bi pokomentiral točko 4 v tem besedilu, oziroma stavek 4, kjer Rija pravi, da upošteva krizne čase, in tako naprej in tako naprej, govori o pokojninskem sistemu, ki ima več stebrov, tudi s tem se strinjam, potem pa navaja um, predloge, torej javni stebr z veliko uh, stopnjo uh, pokritosti, potem drugi stebr in pa tretji, posem zasebni stebr. To je dobro, ampak ne strinjam se z modelom. Z modelom, ki ga predlaga Rije za celotno Evropsko unijo, enoten model. Poglejte si opredelitev. V opredelitvi ni dejstva, da nekatere države članice izvaja tako imenovani Bismarckov model. To je sistem, ki temelji na prvem stebru, ampak prvi stebr v teh primerjih ni mm, nek minimalni stebr, ampak obsežen stebr tak sistem je sicer dober, ampak kakšna je vloga drugega in tretjega stebra v tem sistemu? To je Bismarckov sistem, v, drugem, torej v drugih sistemih, ki ne temeljijo na Bismarckov sistemu, pa imamo drugačno sestavo. Torej, tam imate drugi in tretji steber večjo vlogo. In zato ne, nisem prepričan, da bi morali ta sistem izvajati na enak način celotni Evropski uniji, da bi morali imeti prvi steber enako vlogo v vseh državah članicah. To so razlike. Erre nyújtottam. Mislim, nam še nekaj sekund, kaj ne, predsednica. Se pravi, v zvezi s tem sem predlagal predloge sprememb. Še enkrat ponavljam, da zagovarjam drugi stebr, ampak ne želim, da bi bil obvezen. Hvala. Koleg, eh, Tomas... Hvala lepa. Tomas Mann je poročevalec v odboru Ekon. Najlepša hvala. Komentar Hansa Becker je bil izjemno pomemben, kajti potrebujemo več časa za razpravo o tem. Kaj saj gre tukaj za zadevo, ki se nanaša na ogromno skupino ljudi, ne samo na starejše, tudi na starše, na otroke in tako naprej. Zato potrebujemo ukrepe namenjene eh, celotni skupini. Razprava o tem je bila sporočevalko in sporočevalci v senci zelo dobra. Kot ste dejali, sem eh, poročevalci senci v odboru Ekon. Včeraj smo imeli sestanek s poročevalci v senci in dosegli smo dogovor, ki ga bomo dali na glasovanje prihodni torek na Ekonu. Kar zadeva zavrnitev določenih vidikov, smo bili enotni in tako kot je dejal Hans Becker, tudi mi ne želimo prvega stebra, eh, prvega in drugega stebra nekako eh, oblikovati tako, da si boste nasprotovali. Ta stebra morata delovati na skupen način. V številnih državah članicah že obstajajo takšni sistemi in vidimo, da sta oba stebra komplementarna. Prav tako smo se strinjali o tem, da moramo v postopek uplesti tudi oziroma mm, vrtiti dialog s socialnimi partnerji in da damo priložnost, da predstavniki različnih generacij dajo svoj prispevek tej razpravi. To je pomembno in to sem želel še enkrat povedati. Še enkrat pa tudi prosim, da bi morda v škodo nekaterih drugih predlogov temu vprašanju namenili več časa, kajti gre za izjemno pomembno eh, poročilo. Še enkrat podpiram komentar gospoda Bekerja in res rabimo več časa za to. Hvala. Uh, uh, Hvala, bom kratka. Tako kot drugi, tudi jaz menim, da gre za izjemno pomemben dokument, ki je prišel uh, no, v našem mizu v pravem času. O njem je treba razpravljati. Sama sem pripravila kar nekaj predlogov sprememb. Najbolj me skrbi, da bomo imeli sistem, ki ga bomo skušali usiliti vsem tako imenovani one size fits all sistem. Ampak nekatere države članice so že začele z obsežnimi reformami pokojninskih sistemov in ne želijo zdaj, eh, oziroma ne želimo zdaj tem državam, ki že izvaja reforme, usiliti nove reforme, ki bi morda izničila rezultate trenutnega dela. Pokojnine ki temeljijo na delu, so v tem primeru zelo sporne, kajti nekateri želijo vzeti prvi steber, nekateri drugi steber in zagotoviti želijo tudi prenosljivost pokojnin. Zato so to vprašanja, eh, ki so še nedorečena in mislim, da bi morali o tem več razpravljati. Hvala. Gospa poročevalka, besedo sicer dobite, vem pa, da ste govorili 15 minut na začetku, so, tako da sedaj dve minuti, ker so gosti že z nami. Najlepša hvala, predsednica bom samo en komentar podal, zdaj s prvim stebrom. Vsi govorijo, kako pomemben je prvi steber, tudi meni se zdi tako, ampak odkrila sem, da če prihaja do socioekonomskih težav, eh, zaradi tega ne bo trpijo pokojnine. Prvi steber, prve stebe treba izvajati na boljši način. Ja, pokojnine rente so v pristojnosti držav članic. Ampak zakaj države članice tukaj ne ukrepajo? Zato, ker nimajo na voljo sredstev v državnih proračunih. To je logično. In zato bi morali tudi zaradi solidarnosti med generacijami poskrbeti za to, da začnemo že zdaj varčevati za naše pokojnine in s tem uh, vzamemo breme z ramen mlajših generacij. Uh, Mladi ne smejo trpeti zaradi starejših generacij. Te, teh bremen tudi ne bodo mogli prenašati v nedogled. To je jasno, to je treba povedati. Socialna pomoč je vedno bolj pogosta, pokojnine pa ne rastejo. Strinjam se s tem komentarjem. Teh sredstev v državnih proračunih enostavno ni več. Prvi stebr je tudi zame izjemno pomemben, ampak utopično se mi zdi, da lahko, eh, mnenje, da lahko s prvim stebrom uredimo vse probleme. Predsednica, ničesar ne želim predpisovati, ampak treba se je eh, tukaj enostavno odločiti, kaj želimo. Tudi gospod Öri, eh, vaš komentar je bil eh, zanimiv. Nekdo, ki ima dovolj velike prihodke, se lahko odloči, da bo varčeval tudi v tretjem stebru zasebno. Ampak ti ljudje, ki imajo dovolj darja, me ne skrbijo, ostali me. Hvala. Hvala lepa. Nekateri ste, če se prav slišala, prosili za več časa, da se pripravi to besedilo. Mislim, da bi Evropski parlament moral prevzeti svojo odgovornost. To besedilo imamo pred seboj že več kot eno leto. Tomas Mann predlaga, da si vzamemo več časa, ampak naj vas spomnim na to, da če bi porabili toliko časa bi stvari samo še bolj zavlekli. V odboru Ekon ste prosili za dodaten čas in ste ga tudi že prijeli. Držati se je treba časovnice. 20. marca bomo obravnavali kompromisne predloge sprememb. Če bodo stvari takrat res nemogoče, bomo še enkrat ocenili situacijo. V tem trenutku pa predlagam, da se držimo dogovorjenega. Točke 15 zaenkrat ne moremo obravnavati v tem trenutku. Hvala lepa gospe McIntyre za razumevanje. Obravnavali jo bomo po javni predstavitvi danes popovdne. Sedaj pa nas čaka 17. točka na dnevnem redu. Hvala lepa vabljenim strokovnjakom, da ste že z nami. Hvala lepa, da ste prisostovali sklepnemu delu te izjemno pomembne razprave, ki se pravzaprav nanaša tudi na čezmejna delavce. Nažalost, nekoliko zamujamo s to javno predstavitvijo, prav zaradi razprave. Ta javna predstavitev je organizirana zaradi poročila na lasno pobudo kolega Hendla, Tomasa Hendla, ne Tomasa Mana. Gre pa za kolektivna pogajanja, čezmejna kolektivna pogajanja in nadnacionalni socialni dialog. Preden dam besedo našim gostom. Štiri goste imamo predlagam, da besedo na kratko predam poročevalcu. On ne bo predstavil svojega poročila, temveč bo našim gostom samo povedal, kaj naj komentirajo, zato da bi naše delo lažje potekalo. Tri minute vam dajem besedo, poročevalci. Najlepša hvala, predsednica Današnje vprašanje, ki ga obravnavamo na javni predstavitvi, je eno izmed najbolj zapletenih na področju socialnih eh, vprašanj, vprašanj eh, za poslovanja v Evropski uniji. Ampak to ni novost. Poročilo Ales in poročilo Anderson sta, se že, eh, sta že bila dokumenta, ki sta se ukvarjala s tem vprašanjem v letih 2006-2008. Ampak od takrat se je precej spremenilo. Status socialnega dialoga je zdaj na veliko višji ravni, kot pa je bilo to v času omenjenih dveh poročil. To je treba upoštevati. Poleg tega pa moramo tudi upoštevati, da so se industrijski odnosi razvili naprej. In tudi to je treba poročilo upoštevati. Govorili ste o delu evropskih eh, oziroma o delu upravnih odborov evropskih podjetjih, ki je danes izjemno pomembno, veliko bolj kot v preteklih petih letih. V 144 podjetjih oziroma 124 v 144, 144 podjetjih je prišlo do uh, pomembnih sprememb. Zdaj ne želim navajati nekih podrobnosti, ampak bom povedal, kaj je povedala eh, generalna direkcija eh, pristojna za to področje o čezmenih vprašanjih. Direkcija je v preteklosti jasno povedala, da trenutne, trenutni postopki na tem področju niso dovolj dovršeni. Gre za izjemno kompleksno vprašanje in treba je upoštevati pri tem številne e, neznanke. Jaz sicer vidim evropski okvir za nadnacionalni dialog na tem področju in zdi se mi, da je ta okvir možnost za dodatno konsolidacijo evropskega socialnega dialoga. Zato tudi strokovnjaki, ki so danes z nami, prosim, da nam povejo, kakšno je njihovo mnenje o tem. V zvezi s tem sem odkril številne težave in prosim goste, da tudi oni pokomentirajo eh, tisto, kar se zdi napačno. Vsaka država članica Evropske unije ima svoj sistem, ki pa se konča na njenih mejah. In zanima me, kako bi lahko Evropska unija doprinesla k temu, da bi to postala čezmejna zadeva. Potem tudi kolektivne pogodbe, odnosi med delavci in delodajalci so v državah članicah različno urejeni. Zanima me, kako vi gledate na to na evropski ravni, da ne, pri, da ne bi prišlo do kakršnih koli kršitev. Želim pa izpostaviti tudi, da Evropski sveti delavcev eh, določajo pomembne minimalne standarde na eh, področju varstva zaposlenih, varstva pravic zaposlenih. Te pravice vse kršijo in želim si, da naši gosti odgovorijo na vprašanje, kako to preprečiti. Hvala. To želimo torej slišati od naših strokovnjakov. Štirje so z nami. Najprej besedo dobi gospod Johan Horn, ki je vodja lokalne organizacije IG Metal v Ingolštatu. Člani so prejeli tudi vas življenje pis. Sedem minut dobite besedo. Mikrofon, prosim, zagovornik. Bomo zjutraj sprejeli? Funkcionira das jetzt? Ja. Se slišimo? Dobro. Spoštovana gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje, Demša, hvala za povabilo vaš odbor. Vesel sem, da lahko danes z vami delim moje izkušnje, moje znanje o vprašanju čezmenega socialnega dialoga in čezmenih kolektivnih pogajanj. Če si danes ogledamo zgradbo evropskih podjetij, lahko vidimo, da je ta v številnih državah zelo podobna. Ni pa podobna samo zunanja zgradba, ampak tudi dotranje podrobnosti. V vseh podjetjih oziroma v mnogo podjetjih lahko vidimo, da postopki potekajo na zelo podoben način. Postopki vodenja, postopki za notranjo in zunanjo fleksibilnost eh, so podobni. Uh, Eh, oblike prekerne zaposlitve se uporabljajo po celotni Evropski uniji. Podjetna kultura matičnega podjetja, kjerkoli v Evropski uniji že ima sedež, se izvaja tudi v njegovih čerinskih podjetjih, podružnicah v celotni Evropski uniji. Tudi jezik je enak, kajti matično podjetje svoje, eh, svoje podružnice večkrat pošilja vodilne kadre. Tukaj gre za primerjanje različnih držav članic, ki imajo različna zgodovinska, kulturna, socialna in znotraj institucionalna ozadja. Moj današnji eh, prispevek se opira na moje osebne izkušnje, kajti zaposlen sem v eh, področju oziroma v podjetju, ki ima 45 tisoč zaposlenih. Zaposlen sem v podjetju Audi eh, iz Ingolstata, torej med Münchnom in Nürnbergom, v katerem je zaposlenih 35 tisoč ljudi. Od tega je 28 tisoč eh, v sindikatu IG Metal. S tem pa bi primerjal naprimer primer iz Mačarske. Audi trenutno gradi oziroma dograjuje tovarn na Mačarskem, v kateri so doslej bili proizvajani samo motori za naše avtomobile, v tovarno, v kateri bodo uh, izdelovani avtomobili v celoti. Trenutno poteka pre prenos celotnega proizvodnega sistema podjetja Audi na Mačarsko. Se pravi, celoten način proizvodnje avtomobila prenašamo iz ene države članice v drugo državo članico, vključno z vodstvenimi kadri, s celotnim postopkom dela in z načinom komunikacije, tako kot to poznamo v Nemčiji. Audi si želi, da bo tovarna na mačarskem, tako kot vse Audije, tovarne Evropske unije in drugot izvajale eh, postopke, tako kot se to dogaja v Nemčiji. Čeprav gre tukaj za eh, prozorno, ki je bolj poceni. Postopek se bo končal leta 2014. Tukaj v Belgiji, kjer ima Audi prav tako eno tovarno, pa se je to že zgodilo. Po mojem mnenju je logično, da skuša podjetje določiti standarde, s katerimi bi izrabilo celoten potencial podjetja. To pomeni, da je treba preslikati celotne delovne procese, celotno kulturo komunikacije podjetju v drugo državo članico, ampak hkrati je to treba tudi prilagoditi kulturi in zgodovinskemu okviru države, v katero se proizvodna seli. Uh, To pa ne velja samo za eh, velika avtomobilska podjetja, ampak tudi za vse dobavitelje sestavnih delov. Približno 80 odstotkov eh, vrednosti ustvarijo dobavitelji delov za avtomobile. In tudi ta podjetja, kot so Continental, Bosch, Siemens, veliki dobavitelji avtomobilske industrije izvajajo postopke na enak način, kot sem ga prej opisal z Audijem, torej selijo proizvodne v druge države članice. Poleg tega so tu tudi ponudniki storitev, eh, komunikacijskih storitev, potem logistike in vsa ta podjetja izvajajo postopke na popolnoma enak način. Pri tem pa ugotavljamo, da ne obstajajo zahtevana stopnja prilagoditve um, na okvir, uh, ki obstaja v drugih državah. Plačilni sistemi, potem um, čas dela, ure dela, kdaj se uh, v proizvodnji dela, niso enake kot pa v Nemčiji te bolj ugodne faktorje se potem partnerjem v drugih evropskih državah predstavi kot neke vrste eh, standarde, ki jih je treba eh, torej, doseči. In to ne na vzgor, ampak na vzdol. Standardi se torej nižajo. In na ta način se celoten proces Eh, ponovno mm, začne od spodaj na vzgor. Smo v neki spirali. Zato menimo, da bi morali na evropski ravni, da bi morali na evropski ravni oblikovati določene eh, sporazume, na katere bi se lahko potem sindikati v državah članicah sklicevali. Zdi se nam tudi, da je eh, komunikacija med naprimer predstavniki sindikatov in upravni medvari podjetji pomankljiva. Morala bi biti okrepljena. V vseh demokratičnih industrijskih državah Evropske unije bi morali izvajati kolektivna pogajanja na primerljiv način. In zato je treba tudi organizirati eh, postopke izvajanja dela, zaposlovanja na enak način v vseh državah članicah. Določenim skupinam ne bi smeli dajati prednosti, čeprav gre za različne, eh, kot sem že dejal, zgodovinske, kulturne eh, in druge okvere, v katerih delujejo podjetja in sindikati. Evropa je zaradi tega bogatejša, torej da ni posod enakih postopkov, ampak strukture moramo vseeno toliko prilagoditi, da bomo iz tega lahko črpali dodatno. To bi lahko bil okvir, ki bi pri izvajanju to vrstnih sporazumov eh, ponudil vsem dovolj eh, got, pravne in druge gotovosti. Pri tem postopku tudi ne bi smelo uh, iti za to, da gre za, naj, za iskanje najbolj poceni načina za izdelavo določenega proizvoda. Ampak bi morali iti za to, da se zaposlenim in podjetjem omogoči dobro sodelovanje, iz katerega bodo lahko potegnili koristi vsi. In da na, na ta način bomo tudi okrepili sodelovanje v celotni Evropski uniji. Hvala. Hvala, pa, hola, Hvala lepa. Gospod Ricardo Rodriguez je naslednji kolega prihaja iz Španije in je član Združenja delavcev. Upam, da sem prav to prevedla. Izvolite. Eh, gracias, presidenta. Eh, me han recomendado que hable alto, que hable claro y que hable... Hvala, predsednica. Rekli so mi, naj govorim jasno, glasno in predvsem kratko. Da javna predstavitev naj bi, čeprav razumem, služila kot nek dogodek, na katerem naj bi našli nove ideje tudi za poročevalce. Štiri točke bi rad izpostavil. Pripravlja se poročilo in na podlagi naslova tega poročila, ki ga pripravljate, sklepam, da bi se morali najprej vprašati, ali potrebujemo evropski okvir za delovna razmerja. Že od nastanka Evropske unije že od nastanka skupne zakonodaje na delovnem in socialnem področju, je to pomembno vprašanje. Soočamo se namreč z vse večjo raznovrstnostjo akterjev, ki so seveda priznani na evropski ravni, to so reprezentativni predstavniki, ki delujejo na različnih ravneh, tako na medsektorskem, medpanožnem in na podjetniškem. V Evropski uniji imamo paž, panožne sporazume, socialne sporazume, kolektivne sporazume. Več ravni obstaja, več akterjev, različne vsebine, več sporazumov. Se pravi, potrebujemo celovit sistem. Dveh stvari trenutno nimamo, zaradi tega tudi nimamo evropskega sistema. Po eni strani bi morali zagotoviti to, da se podpisane pogodbe spoštujejo, da so zavezujoče in da se izvajajo. Že kolega je povedal, kako raznoliko je industrijsko področje v Evropi, istočasno pa bi morali zagotoviti enakopravnost in enakovrednost med posameznimi sporazumi. Upoštevati je treba tudi načine reševanja tovrstnih sporov, kdaj je treba uporabiti ustrezna sredstva za čezmejne spore, do katerih lahko pride se pravi, potrebujemo ne ravno nek pravosodni sistem za reševanje tovrstnih sporov, ampak gre bolj za preventivni sistem reševanja takšnih sporov in konfliktov. Rad bi omenil nekaj, kar je nekako bilo izpuščeno zato ker nam je očitno ušlo izpred oči. V mislih imam čeznacionalne sporazume. Te bi morali vendarle med seboj nekoliko bolj razlikovati. Seveda lahko te čezmejne sporazume, čeznacionalne sporazume izvajamo kot mednarodne sporazume, pač različna terminologija v različnih jezikih, cross-border, čezmejni. O čem pravzaprav govorimo? Nadnacionalni sporazumi, ko gre za kolektivna pogajanja, ko gre za delovanje v nekem industrijskem sektorju, ko gre za izvensodno reševanje sporov. Tu bi morali imeti na voljo vsaj minimalne kriterije, zato ker je to vendarle področje, ki zadeva več kot eno državo, dve ali več, če gre za nadnacionalni spor. Potem je to izjemno pomembno tudi zaradi tega, ker bi moralo delovati tudi podjetje na evropski ravni, naprimer, ali pa neko podjetje z evropsko razsežnostjo. Poleg tega bi moralo sodelovati več podjetij, ki so sicer lahko nacionalna podjetja, vendar delujejo v nekem sektorju, v neki panogi. Znotraj tega konteksta bi morali opredeliti tudi relevantne socialne partnerje. To omenjam zato, ker so to minimalni elementi. Na podlagi tega lahko razrešujemo tudi druga vprašanja. Naprimer, slišali smo že, da obstajajo čezmejne kolektivne pogodbe, ki se nanašajo ponavadi na delovna razmerja znotraj konkretnega območja, znotraj obmejne regije ali čezmejne regije. Nujno potrebujemo tak evropski okvir, nadnacionalni evropski okvir znotraj katerega bi urejali delovna razmerja oziroma bolj konkretno kolektivna pogajanja in socialni dialog. Sektorski socialni dialog, naprimer, če govorim bolj z institucionalnega vidika, je učinkovit na nacionalni ravni, ampak tudi o tem se lahko sprašujemo. Znotraj posamezne panoge se lahko sprejmejo takšni sporazumi, ki zavezujajo podpisnike. Je pa res, da te stvari delujejo izključno na nacionalni ravni. Na višjih ravnih nas čaka še veliko dela. Dopolniti oziroma zaključiti je treba tudi ta evropski sistem delovnih razmeri, ker bi s tem dopolnili, zaključili in izboljšali notranji trg. Z neko novo vsebino bi ga napolnili. Odpraviti je treba namreč neravnotežja, ki jih je kolega že preomenil. Istočasno pa bi to seveda imelo tudi očitne prednosti, ko bi razreševali nadnacionalne ali čezmejne spore. Privrčevali bi na času, na denarju. Ne bi se bilo treba več obračati na pravosodne organe v primeru spora že poročevalec je omenil, da bi v takšnem kontekstu raže razumeli tudi različne kolektivne pogodbe. Morda so kolektivne pogodbe številčno gledano omejene, ampak zastopajo veliko posameznikov, tudi tistih, ki delajo v multinacionalkah. Tako bi korak za korakom lahko začeli urejati to področje, sprejeli bi temeljna pravila, na podlagi katerih bi zagotovili tudi ustrezno čezmejno kolektivno pogajanje. Potem je pa tu še eno vprašanje, na kateri ravni bi lahko oblikovali kolektivna pogajanja, zlasti, če gre za nadnacionalna kolektivna pogajanja, morda na ravni podjetij, ne vem, ali lahko na ravni panoge. Kolegi, ki so tu, so rekli, da bi več časa potrebovali za razvijanje tovrstnih idej v neki panogi. Mm -hmm. Štiri ključne elemente je treba torej upoštevati pri vseh nadnacionalnih kolektivnih pogajanjih. Seveda se vedno pojavljajo ene in iste težave v smislu, katere stranke se pogajajo in katere stranke podpisujejo. To je ena od ključnih težav, s katero smo se srečali, ko smo temeljito preučevali vse različne možnosti, skoraj da vse možnosti in skoraj da vse ovire ki se pojavlja na tem nadnacionalnem področju. Ne bom se predolgo zadržal pri tem, ampak na nadnacionalnih ravnih je več različnih akterjev. Imamo evropske uradnike, ki se sicer ne morejo pogajati, evropska podjetja, ki sicer lahko podpisujejo kolektivna pogajanja, potem so predstavniki industrije, predstavniki podjetij na evropski ravni. Ne smemo pozabiti, da je treba upoštevati tudi sindikate. Sindikati, naprimer, podpisujejo nadnacionalne kolektivne pogodbe, ker s tem zagotovijo lažje izvajanje teh sporazumov na nacionalni ravni. Ja, saj že zaključujem, gospa predsednica. Še dva vidika bi rad izpostavil. Najprej, kako povezati posamezne panoge in različne ravni, ki se pojavljajo. Sam sem res zelo telegrafsko navedel te ključne teme, ki jih bo upam poročevalec lahko uporabil. Zdi se mi, da bi si morali bolj prizadevati za to, da se dokončno oblikuje evropski sistem kolektivnih pogodb in delovnih razmerij. Upoštevati je treba socialne partnerje, nedvomno. Rešitev bi morala biti čim bolj evropska, kajti če bo evropska, bo verjetno boljša, ker jo bo lažje izvajati, takšne so izkušnje predlagal bi, da se oblikuje ustrezen instrument. O tem se lahko pogovarjamo na koncu. Najprej je treba opredeliti težave, ovire, kasneje pa najti ustrezne zakonodajne instrumente. In to bi bila potem zadnja faza v delu. Kot je rekel že poročevalec, obstajajo tudi povezana vprašanja, ki jih lahko obravnavamo na drugi javni razpravi, naprimer, kakšen vpliv bi imele sodbe, ki so bile sprejete na področju zagotavljanja pravic delavcev in tako naprej. Hvala lepa. Sedaj pa naš tretji gost, gospod Luc Mül, direktor za socialno politiko, socialno odgovornost, socialni dialog, tako evropski kot mednarodni in sicer v združenju delodajalcev v kemičnem sektorju v Nemčiji. Izvolite. Ja, tega, da, spoštovana predsednica, spoštovani poslanci, hvala lepa za prijazno povabilo, za to možnost, da lahko v okviru tega zasedanja predstavim svoje stališče. Mislim, da gre za odlično zamisel, da se skupaj zberemo predstavniki socialnih partnerjev in tako lahko predstavimo morebitno različne poglede. Prva pripomba. Zastopam delodajalcev v kemični industriji v Nemčiji. To je branža, ki je intenzivna z vidika znanja, kjer imamo visoko kvalificirane zaposlene. načeloma so naši zaposleni dobro plačani, plačujejo davke, redko kdaj gre za prekerna delovna razmerja. V Nemčiji so zaposleni v našem sektorju prepričani, da smo pri nas v Nemčiji dosegli kar najboljše rezultate tudi mi smo kot socialni partner ustrezno prispevali, da lahko uh, smo ustrezno konkurenčni tudi širše. Imamo bogat socialni dialog na evropski ravni, delamo pa tudi na izvanju tega dialoga na svetovni ravni. Druga pripomba. Ko govorimo o transnacionalnih kolektivnih pogajanjih, transnacionalnem socialnem dialogu in evropskih svetih delavcev oziroma transnacionalnih kolektivnih pogodbah, gre za pomembna opredelitev dejavnosti in pa instrumentov. Jasno je treba poimenovati stvari, tako kot je povedal že predhodnik. Kajti nimamo nekih splošno veljavnih definicij eh, in same predstave o tem, kaj kaj pomeni, so različne. Zato je pomembno, da ne uporabljamo le visokoletečih fraz, temveč upoštevamo tudi kompleksnost same materije. Kakšna pa je osnovna podlaga za vsa prizadevanja? Gre za to, da imamo različne nacionalne sisteme na področju industrijskih odnosov v državah članicah. Žal je tako in shodišče je zelo zapleteno, zdaj če želimo stvari uskladiti. Ampak, kljub tej različnosti, je res, da nimamo na eni strani eh, zlobnega delodajalca oziroma politike. Vse skupaj temelji na zgodovinskem razvoju in pa na različnih političnih odločitvah v naših narodih, v naših državah v zadnjih desetletjih. Evropejci in tudi naši predstavniki na nacionalni in evropski ravni ne govorijo o popolnoma usklajenem eh, sistemu eh, industrijskih odnosov in mislim, da se to tudi ne bo spremenilo. No, če pa bi si prizadevali za tako harmonizacijo, potem bi potrebovali najprej enotno evropsko predstavo o tem, kako bo zgledal novi enotni sistem industrijskih odnosov v Evropi. Trenutno imamo zelo različne modele, v katerih delamo. Sam zagovarjam evropski socialni dialog. V naši branži uh, ta poteka že nekaj let. Po mojih izkušnjah v zadnjih desetletjih zelo aktivno delujemo v vseh državah članicah. In treba imeti neko jasno skupno predstavo o konkretnem izgledu takega modela, ampak tega trenutno še ni. Doseči moramo neko skupno razumevanje tega področja, ampak to bo dolg težaven proces, tako da je treba eh, razpravljati o tem, kakšne vrste eh, harmonizacije v Evropi sploh želimo na tem področju. Nekaj sporočil smo že slišali, ampak realnost pa je taka, da se nekaj dosti spremenilo. Se pravi, da vse skupaj zaenkrat poteka še bolj na nacionalni ravni. Eh, temelji na nacionalnem delovnem pravu in eh, trenutno je pravno samo na tej ravni možno doseči zavezujoče dogovore o temeljnih vprašanjih. Če pa bodo potrebni uh, posegi v 27 državah članicah, da bi prišlo do spremembe, bomo to storili, čeprav sam uh, Не верявам да е тако. Poročevalice odprl nekaj točk za razpravo, uh, nečemu bi ugovarjal. Delodajalci si namreč prizadevajo čim bolj smiselno oblikovati sistem obveščanja in posvetovanja. Uh, mi tega ne želimo ovirati. Seveda, ne bom rekel, da ni negativnih primerov, o tem ni nobenega vprašanja, ampak v naših podjetjih ti proces, procesi obveščanja in posvetovanja potekajo na vsakodnevni ravni. Podjetja tudi sistami, sistematično poskušajo zagotavljati minimalne standarde. Seveda se držimo nacionalnih minimalnih standardov in mnogi iz tega tudi izhajajo. Če pa se eh, nekdo ne drži teh minimalnih standardov, je treba vsekakor poseči in zagotoviti ustrezne pogoje. Ko gre za socialni dialog in krepitev eh, komunikacije med socialnimi partnerji, gre eh, ne samo za dodatne standarde, ampak tudi za dodatno regulacijo. Treba je vzpostavljati večje zaupanje in imeti pozitivne izkušnje. In če želimo to doseči, morajo biti vsi eh, partnerji v dialogu prepričani, da to prinaša prednosti. Tukaj gre za zagotavljanje pravnega, minimalnega standarde. Eh, vsi udeleženi pa morajo biti eh, prepričani v to, da bo šlo za konstruktiven, ciljno usmerjen dialog. Potem pa so tukaj še transnacionalni podjetniški sporazumi. ti temelijo na dogovorih tistih strani, ki sodelu, sodelujejo pri takih sporazumih. Zaenkrat takih transnacionalnih podjetniških eh, sporazumov še nimamo toliko, približno en odstotek vseh mednarodno delujočih podjetij v Evropi ima take sporazume. Trenutno smo zadovoljni z naravo in pa z obliko teh sporazumov. Nekatera podjetja pa takih sporazumov še ne želijo sklepati. Sveda gre tukaj za temeljne delovne pogoje. Je treba pa upoštevati tudi obstoječe uh, pogoje, vendar pa vseh nacionalnih pogojev ni mogoče vedno zajeti. Sveda so potrebni jasni mandati za pogajanja pri določanju minimalnih standardov. Ne moremo pa se vedno držati vseh posameznih nacionalnih pravil. Sveda imam po eni strani že dolgoročno vizijo, eh, imamo pa tudi dejansko stanje, ki ga moramo sprejemati kot realno stanje. Ko govorimo o dolgoročnih vizijah, moramo zagotoviti, da ustrezajo temu, kar pričakuje ljudje po vsej Evropi, tisto, kar vidijo za cilj. In ne smemo se skrivati za nekimi lepimi uh, izrazi, moramo biti konstruktivni. Pripričan sem, da ne potrebujemo neke vseevropske ureditve oziroma uh, okvira za ureditev imamo na voljo Evropske svete delovcev za posvetovanje in obveščanje in to bi moralo zadoščati, da bo vse skupaj lahko živelo in delovalo. Hvala lepa, razprava nas čaka nekoliko kasneje, še predtem pa besedo dobi naš zadnji gost. Hvala, da ste z nami. Stefan Kolinjon, profesor politične ekonomije na šoli. St. Anna's School of Advanced Studies v Pizi. Sodeloval je tudi na LSE-ju v Londonu, na Harvardu in je član Evropskega raziskovalnega centra. Uh, Hvala lepa. Dve stvari bi spostavil. V sedmih minutah lahko veliko poveš, nečesar pa ne moreš dokazati, zato sem pripravil precej obsežen dokument, ki ga imate. Uh, in ta osvetljuje ozadje tega, bom, kar bom povedal. Drugič pa ne predstavam nobene organizacije oziroma skupine za lobiranje, sem akademik, zato bi lahko nekako obrnil to razpravo na glavo in si pogledal, kakšen je vložek pogajanja o plačah in kakšen je rezultat. Skušal sem analizirati, kakšne so posledice kolektivnih pogajanj pri procesu prilagajanja in pa, pri obravnavanju makroekonomskih neravnotežij, katerim smo priča v času krize v Evropski uniji. Mislim, da je to zelo pomembno v tem trenutku. Pogajanja o plačah so ključna varijanta vsem tem, kaj ti določajo eh, regijsko, pa tudi sektorsko konkurenčno prednost. To pa je tudi način, kako pritegnete investicije. Konkurenčnost vsekakor je med pogoji, ki lahko pritegnejo investicije. Znano je, da so se stroški dela od leta 2008 precej spreminjali, tudi Evropska banka je to večkrat izpostavila, enako velja tudi za politične odločevalce. Od leta 2008 smo bili priča dejstvu, da zlasti v tistih državah, kjer je bila kriza globoka, da so se tendence spreobrnile. Pomembno je, da si pogledamo, kakšni so razlogi za temi prilagoditvami. Predvsem gre tukaj za pogajanja o plačah, kar pomeni, da gre za spremembe v nominalnih plačah, ki so bile bolj pomembne kot pa spremembe v produktivnosti. Med krizo so se nominalne plače znižale na Irskem, v Grčiji. Zanimivo pa je, da so se začele eh, bolj od poprečja eh, v evrskem območju povečevati v Nemčiji. Koliko pa so stale te spremembe? Ali je šlo za koordinirano pogajanje po, po plačah? Odgovor je ne. Odgovor je, da smo se vrnili na Philipsovo krivuljo. Torej od leta 2008 povečene plač niso odražala sprememb na področju zaposlovanja oziroma brezposelnosti oziroma produktivnosti. Od leta 2008 ugotavljamo, da zlasti tam, kjer je prišlo do večje brezposelnosti, eh, da je to še posebej vplivalo na višino plač. Imamo čisti tržni ekonomski mehanizem za prilagoditve, nimamo pa neke uh, eh, varja, varja, varja, uh, eh, nekega mehanizma, s katerim bi to uravnavali. Dobičkonosnost v Evropski uniji se je dejansko zmanjšala pri tem postopku prilagoditve z izjemo v Grčiji, na Irskem, na Portugalskem. In uh, Rezultati, ki so izšli iz pogajanja o plačah, so prinesli naslednje zaključke. Zmanjšanje plač so prispevala manj k produktivnosti. Treba se je pogledati tudi, kakšen je kapitalski donos. Seveda so tukaj pomembne, pomembna eh, dejavnika tudi eh, delovna uspešnost, ampak eh, donosnost kapitala v v primerjavi z poprečjem v Evropski uniji se je izboljšala na Irskem, Španiji, eh, na Portugalskem, poslabšala pa se je na Nizozemskem, na Finskem in v Franciji. Konstantno pa zdala z manjšimi variacijami v Nemčiji, v Grčiji in pa v Italiji. To so rezultati, ko gre za plače na nacionalni ravni. Eh, prejšnji govornik je podaril, da je to pomembna determinanta pri pogajanju o plačah. Pomembno pa si je to pogledati tudi z vidika sektorskih prilagoditev, predvsem, ko gre za uh, tiski, tiste sektori, s katerimi se lahko trguje oziroma ne. Podarno je bilo, da so pogajanja o plačah v dveh ekstremnih primerjih, torej visoko centraliziranem in decentraliziranem, so optimalni za makroekonomski pogled. Če pa si nekje med obema sistemoma, med obema poloma, pa je to problematično. Z vidika Evropske unije pa lahko govorimo, da imamo to umestno situacijo in posledično prihaja do izkrivljanj. Tiste izkrivljanja, ki so se pojavila že pred letom 2008 in še vedno vztrajajo, so se še, vedno, so še, še bolj povečala. V tem kontekstu imamo tri kanale prilagoditve eh, konkurenčnih slabosti. Eno so plače, eno je profit, pa, tretje pa se cene. Če prihaja do teh prilagoditev eh, v smislu sektorjev, to pomeni tudi, da če si pogledamo tiste sektore, s katerimi ni mogoče trgovati, in kjer se uporablja kot kanal prilagoditve plača. To pomeni, da gospodarski sektor ni povezan z enotnim trgom oziroma Evropsko unijo oziroma globalizacijo, vendar pa občuti, da je v podrežen, podrejenem položaju. Če pa imamo sektor, s katerim se ne trguje, kjer je manjše povečanje eh, produktivnosti, pa se prilagaja uh, z dobičkom, potem je veliko manj pripomb strani podjetij, njihovi profiti pa se vredno zmanjšujejo. Če imamo euroskeptike in če pogledamo, kako se odzivajo v političnem polju, včasih so levo usmerjeni ali pa desno usmerjeni uh, eh, euroskeptiki, odvisno od tega, ali so pod pritiskom plačali pa profiti. Potem pa je tukaj še tretji kanal, uh, kot je povedal že Laslo Samuels, uh, Mm, tukaj pa se za kanal prilagoditve uporabljajo. Plače. Recimo, na Irskem v Franciji so se plače zmanjšale, v Grčiji zanimivo, eh, oziroma v Španiji so ostale približno enake. Podobno velja tudi za ZDA. Dobički pa so se povečali v Italiji, v sektorju, s katerim se ne trguje, tudi v Grčiji so se povečali, v Španiji je to ostalo konstantno, v, v ZDA in pa v Združenem kraljestvu pa je prišlo do znižanja. Če bo treba močneje koordinirati posamečne sektorje in si pogledali, če si bo treba pogledati, kdo vodjih, ko gre za pogajanje o plačah, v sektorjih, s katerimi se trgujem, s katerimi se ne, potem lahko vidimo, da se je večina Evrope pred krizo osredotočila na manjša povečanja plač v industrijskem sektorju. Jug pa se je osredotočil na večja povečanja v storitvenem sektorju. Ko gre za režime pogajanja o plačah, je takole pomembni so pogajanja čezmejnih, multinacionalk, to so omenili že predhodni govorniki, vendar pa to ne zadošča, da bi imeli dosledno koordinacijo plač eh, z območjem enotne valute. Če pa imamo območje enotne valute, To pomeni, da moramo poštivati delovno produktivnost, kapitalsko eh, produktivnost, pa tudi distribucijske učinke med uh, trgi dela, pa tudi med regijami, državami in sektori. Tako da moramo imeti koordinacijo plač znotraj sektorja in med sektorji. Potem pa je tretjič tukaj še makroekonomski dialog. Ta je bil spostavljen leta 1999 in ni bil uspešen in to je razvidno iz neravnovesi. Razlog za to je bil v tem, da je bil pristop preveč diskreten, ko gre za razmerja med ministrstvi in pa socialnimi partnerji. Mislim, da bi moralo biti v Evropskem parlamentu to bolj izpostavljeno javnosti. Vloga plač se je nasplošno sprejela. Nominalna povečanja plač so povečanja s povečanji uh, produktivnosti, pa tudi s cili ECB. Po mojem mnenju pa to ne zadošča, da bi preprečili neravnovesja. Treba je upoštevati tudi kapitalsko produktivnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tolmači bodo z nami še 12 minut. Trije ste se prijavili k besedi, plus poročevalec, na to še odgovori gostov. Vsak bo imel besedo največ za dve minuti. Gospa Moran še tri je prva. Hvala, gospa predsednica, hvala lepa, da ste organizirali to javno predstavitev. Hvala lepa tudi današnjim gostom. V teh kriznih časih se zavedamo, da obstajajo tri tematike, ki pravzaprav zaznamujejo socialni dialog. Prva je potreba po tem, da vzpostavimo socialno Evropo, da zagotovimo socialno kohezijo med 27 državami. To je za nas izjemno kompleksno vprašanje, vse če upoštevamo vse razlike, pa bom pri tem ostala, ne bom nadalje razvijala te misli. Druga zadeva je vezana na razvoj dela in delovnega dialoga. Naš cilj je, da oblikujemo nova delovna mesta, da jih prilagodimo novim potrebam, zato potrebujemo pravi socialni dialog, vsi skupaj bi se morali zmigati. Še tretja zadeva, ki se mi zdi izjemno pomembna, ohraniti in razviti, bolj razviti je treba konkurenčnost na evropski ravni. Socialni dialog je pomemben, če želimo podpreti več kohezivnosti, več socialne kohezivnosti, če želimo vzpostaviti delovna mesta in razviti evropsko konkurenčnost. Hvala. Merci beaucoup. Ole Kristensen je naslednji. Formen, a tak for til øh, bidragsyderne for deres. Øh, hvala za besedo, hvala gostom za njihove prispevke. Zanimivo je slišati da če pogledamo na stvari z vidika delavcev, ti želijo nadaljni socialni dialog. Delodajalci pa še vedno želijo imeti pravico, da počnejo, kar želijo, glede na to, kakšni so pogoji konkurence. Mi pa moramo razmišljati o tem, kakšno Evropsko unijo želimo. Želimo Evropsko unijo, ki plača za delo, želimo doseči, da tisti, ki delajo, ki služijo, lahko poskrbijo za svoje družine. In da bo tako tudi eh, v prihodnje, da jim ne bo treba iskati, katere so najcenejše države za življenje. Trg dela je enostavno veliki cenovni faktor. strinjam se z gospodom Hornom, ko pridejo velike eh, multinacionalke, te prinesejo svoje proizvozne metode, imajo enak način proizvajanja. Za kakšne stroške gre, ko govorimo o trgu dela in konkurenčnosti? Zagotoviti moramo, da lahko zaposleni živijo od svojih plač. Sveda razumem, da je tukaj lahko konkurenca med državami članicami. Te so dobre pri proizvodnji, želijo ohranjati podjetja in zaposlene. Nekatere države želijo pritegniti določena podjetja in mi moramo poskrbeti za ravnovesje. Mislim, da je to zelo pomembna razprava. Veseli, da se o tem pogovarjamo. Ampak to, Hvala lepa. To poročilo se mi zdi zelo pomembno. Pomembno je, da ga obravnavamo prav v trenutku, ko govorimo o gospodarski in monetarni uniji. Vidim, da se strinjate s tem, da bi vzpostavili tudi socialni stebr v kontekstu te politike. Tudi vi ste to predlagali, ampak stvari je treba sedaj obogatiti z vsebinami. Spoštovati je treba prakse, nacionalne značilnosti. Vendar, če se ne bomo premaknili, bodo socialni partnerji in delavci tisti, ki bodo plačali ceno. Kolega Kolenjon je že govoril o teh variabilnih elementih, naprimer, kako so povezane cene in višina plač. Upoštevati je treba tudi makroekonomske posledice na socialni dialog kot predsednica odbora za zaposlovanje sem bila izjemno pretresena nad dvema primeroma, ki smo jih obravnavali. Šlo je za čezmejni socialni dialog, ko smo govorili o mobilnosti sklada za prilagajanje mobilizaciji. V primeru dela, torej to je podjetje, ki proizvaja računalnike, pisarniške računalnike, na Irskem, prejeli so državno pomoč, na Polskem so proizvajali prenosne računalnike, na Irskem je bilo 2000 zaposlenih, podjetje je zaprlo vrata, sindikata ni bilo, to je jasno pokazalo, kako stvari stojijo. Namreč multinacionalke lahko počnejo, kar želijo. Potem je pa tu primer podjetja, ki je zaprlo svoja vrata v Nemčiji, šlo na Rom, v Romunijo, tudi tam zaprlo vrata in se preselilo na Kitajsko, še preden so zaključili stvarmi na, v Romuniji. Da ne govorimo o jeklarstvu, kolega Tajani, gospod komisar, je o tem govoril prejšnji teden. Komisar je odprl razpravo. ArcelorMittal je pozval naj se odreče zaprtju tovarne, ker pripravlja načrt. ArcelorMittal pa je rekel, da bi komisija morala pomagati v boju proti davčni goljufiji in na področju DDV-ja, zlasti, ko gre za polski primer, sicer bodo zaprli svoje obrate. To sta dva načina pogajanj, ki bi jo morali preseči in upam, da bodo gostje kaj več povedali o tem. Vem, da sem nekoliko dolga, boste dobili kasneje kakšno minuto časa več, ampak kako vi menite, da bi morali zagotoviti usklajevanje med delovnimi inšpekcijami na evropski ravni? Da bi upoštevali tudi napotene delavce, ki prihajajo iz različnih pravnih kontekstov, da bi zagotovili skupen pristop do tovrstnih primerov. Kako lahko oživimo socialni dialog v Evropi? Sicer je to zamisel, ki že nekaj časa kroži, ampak treba jo je napolniti z osebino. Na decembrskem svetu so se sicer o tem pogovarjali ob robu zasedanja, pravzaprav, vendar tisto, o čemer so se dogovorili, zaenkrat še ni izpeljano v praksi. Se upravičujem, ker sem bila tako dolga. Poročevalec, izvolite. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedujoča, na kratko. Zahvalil bi se strokovnjakom za čas in pa prispevek k tej razpravi. Mislim, da nas je to uvedlo v prihodnjo delovne obdobje. Izpostavili smo kompleksnost te tematike. Dobili smo nekaj pomembnih napotkov o tem, kaj lahko naredimo, kaj lahko naredim tudi sam kot poročevalec. Ne gre samo za to, da eh, poenotimo evropske socialne standarde na nekem nivoju, to bi bila eh, res naporna naloga, kar preveč zahtevna za parlament. Seveda je treba poštevati gospodarske, eh, zgodovinske um, poglede. Temu se ne moremo izogniti. Če pa potrebujemo uh, evropske sporazume, potrebujemo podporo socialnega dogovora dialoga in zdaj se skušamo nekako poenotiti v vsem, vsem tem okviru. Potrebujemo predloge, imamo predloge komisije. Januarja lani smo že imeli delovno skupino, ki je zaključila eh, delo, tako da imamo rezultate tega dela na voljo eh, kot neke vrste podlago, o kateri lahko razpravljamo. Na podlagi tega bomo še, raž, še lažje načeli zelo intenzivno razpravo, ki je na, pred nami. Gotovili bomo, kako lahko podpremo socialni dialog in kako lahko ustrezno uvedemo transnacionalne sporazume v ta koncept socialnega dialoga. Hvala lepa. Besedo ponovno prejmejo naši gostje. Najprej kolega Horan za tri minute.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 Zame je pa pomembno, da se interesi ljudi v Evropi ustrezno zastopajo in da tudi ti ljudje lahko demokratično sodelujejo v tem procesu. Seveda je to zelo zahtevno. Ne bi bilo smiselno reči, da imamo vizijo, ki jo bomo v prihodnosti potrdili, sprejeli, že zdaj pa se zavedamo, da ne bo nikoli delovala. Dejansko pa ne želimo ničesar spremeniti. Sam sem proti temu. Želim demokratično Evropo, kjer ljudje lahko vidijo, da lahko sodelujejo. Kolegi v Nemčiji se ravno tako soočajo s konkurenco kot italijanski, španski in grški kolegi. Ampak ne smemo pa uh, celotno konkurenco preložiti na bremena delojemalcev. In zato ima Evropski parlament pred seboj veliko odgovornost in nalogo. In začetek te razprave obravnavam kot začetek delovanja v tej smeri. Tako da želimo zajeti ljudi širše, ki bodo demokratično sodelovali v tem procesu. Hvala lepa, da ste bili kratki, namreč sedaj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 respecto a, lo, a la conveniencia de articular un sistema europeo, un marco europeo para eh, los acuerdos colectivos transnacionales. Y también por, por aclarar alguna de las, eh, de las cuestiones que plante. Kar zadeva evropski okvir za kolektivna pogajanja in pogodbe, mislim, da bi morali imeti nadnacionalno vizijo. Uskladiti je treba sisteme, tako ko gre za kolektivna pogajanja, kot za socialni dialog. Mislim, da se s tem nikakor ne spreminjajo nadnacionalni kolektivni dogovori, poštevati je treba tudi gospodarske interese. Naprimer, kaj se dogaja z neplačanimi dnevi, kaj je z posameznimi ukrepi, vse to vpliva tudi na kolektivne pogoje na nacionalni ravni. Zato bi morali vzpostaviti evropski zakonodajni ali pa nezakonodajni okvir, znotraj katerega bi obravnavali nadnacionalne kolektivne pogodbe. To zagotovo ni prednostna naloga Evropske unije, mislim pa, da bi bilo smotrno to storiti, da ne bi prihajalo do konfliktov. teče neka kolektivna pogodba v francoskem podjetju, ki ga podpišejo tudi francoski in drugi sindikati, obstaja, potem bi Conseil de Prodom lahko seveda naletel na težave pri tolmačenju na nacionalni ravni. Ne vem, zakaj je naprimer francoski sindikat sprejel takšne pogoje. Potem bi se znašli z 200 ali 300 pritožbami na sodišču zaradi napačnega tolmačenja nadnacionalnega kolektivnega sporazuma, ki je pravzaprav zasebna pogodba, ki jo sklenijo socialni partnerji in ki vseeno potem velja na evropski ravni. Take stvari se dogajajo. Pojavijo se potem tudi težave pri izvajanju in tako naprej. Na koncu naj povem še to, da bi bilo to res smiselno in koristno, kajti Lizbonska pogodba, trenutno veljavna pogodba v členu 252 in 250, spodbuja delovanje na evropski ravni tudi na tem področju. Čim manj invazivno moramo seveda postopati, se ne omešavati preveč v nacionalne rešitve. V dokumentu, ki sem ga pripravil, najdete določene rešitve, kajti nadnacionalne pogodbe imajo tudi nacionalni učinek. Zato bi morali stvari res jasno opredeliti. Da bomo vedeli, kakšne učinke imajo takšne pogodbe, seveda pa ne smemo biti preveč invazivni. Zato predlagam, da svet ne začne graditi hiše od streha, ampak od temeljev. Vsaka zakonodajna pobuda bi morala seveda biti oblikovana na podlagi problemov, s katerimi se soočamo, ko želimo spostaviti Evropski okvir za nadnacionalne kolektivne pogodbe. Hvala lepa tudi tolmačem, da so nas prenašali do sedaj. Sedaj pa res prehajamo na angliščino. Yes, okay. Thank you. Uh, I will try to